buongiorno a tutti dobar dan začinjamo s tem pomembnim popovdanskim sestankom odbora ITRE. Tri ure in pol imamo na razpolago za popovdansko delo. Do 18.30 ure bomo ostali tu v dvorani želim vse opozoriti na to, da je ta predstavitev razdeljena na štiri dele. Najprej odprt internet, potem eh, enotno dovoljenje, potem spektr, spektr in gostovanje. Začeli bomo takoj, tako da eh, bomo nadoknadili tudi čas, ki smo ga porabili za to, da smo eh, pač zauzeli svoja mesta in dam besedo eh, Pilar del Castillo, ki je poročevalka za eh, eh svežno telekomunikacijo. Hvala lepa in pozdravljeni vsi tudi v mojem imenu na tem posvetu v zvezi s predlogom uredbe za enoten trg za telekomunikacijo. Kot lahko vidite, bomo imeli danes razpravo o, razli o različnih področjih in začeli bomo z odprtim internetom, odprtim spletom. Tu imamo tri govorce. Prvi je Erik Debroj, ki iz družbe Orange. Potem je tu Benoit Lutrel, ki je direktor družbe Arcep, potem pa še Jan Wiesner, namestnik vodje povezovane pisarne nemškega programa ARD. Izvolite, najprej imamo besedo gospod Debrek. Hvala lepa. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu, odboru ITRE in predsednici um, gospe Sartori in pa poročevalki, da sta organizirali to, uh, ta posvet v zvezi z predlagano zakonodajo. Danes se bom osredotočil na ulogo družbe Orange kot ponudnika um, spletnih storitev in uh, tudi povedal nekaj v zvezi z našim mnenjem o določenih določbah v predlogu. Očuk following slide. Apparently the slide is not properly working. Yes, here we are. Uh, let me start uh, by reminding that telecommunications... Najprej bi povedal, da gre pri telekomunikacijih za nudenje um, teh storitev širši publiki. Dostop do interneta in širokopasovnega interneta. Uh, in tudi preko tehnologij 3G, optičnih vlaken in tako naprej. Dostop oziroma hitrost spleta se močno povečuje. In eh, to vpliva tudi na, naše, na naš, če uspešnost podjetja. Naša industrija je infrastrukturna industrija, ki, oziroma smo pač podjetje, ki največ vlaga v infrastrukturo v Evropi. Pre, preko teh mrež smo predlagali dve um, vrsti storitev. Dostop do spleta, kjer ponudnikom omogočamo odlične storitve pri dostopu do interneta. In tu lahko uh, stranke kar najbolje izkoristijo razpoložljive kapacitete. Poleg dostopa do interneta pa operaterji nudijo tudi specializirane storitve, ki zahtevajo posebno raven eh, tudi zmogljivosti. To so predvsem um, tele, mobilna telefonija in pa splošna telefonija in pa tudi televizija. To seveda zahteva tudi investicije v omrežje, vendar gre to v korist v obema. Investicije v um, omrežje je izboljšalo sprejem za televizijo, to pa je povečalo, izboljšalo tudi uh, zmogljivost spleta. Operaterji morajo storiti, kar se le da, zato da ohranijo in pritegnejo stranke, kajti nimajo vsi istih um, želja, vsi ne koristijo istih storitev hkrati in vsi nimajo istih, mislim, si ne morejo privoščiti istih storitev. In zato moramo zagotoviti, da vse te potrebe združimo na isti infrastrukturi. Upravljanje samega prometa je prav tako nujno, za lahko zagotovimo dobre storitve po cenah, ki so dosegljive. Kar se tiče določb v predlagani uredbi, jih načeloma podpiramo, imamo pa štiri pripombe. Kupci potrebujejo jasne, poštene in zanesljive informacije o dostopu, ne da bi jih hkrati tukaj preobremenili s prekomernimi podatki. Predlogi sprememb gospoda Harbarja v zvezi z hitrostjo eh, dostopa so korak v naprej. Drugi predlog. Predlagano načelo v zvezi z upravljanjem prometa so dobri, po drugi strani pa seznam dovoljenih praks ne bi smel biti omejen, kajti tu bi lahko tudi zaviral um, nove inovacije, hkrati pa tudi prispeval k raznim zaostankom oziroma oskim grlom. Uh, torej, pozdravljamo tudi predlog gospe Kastiljo v zvezi z dinamičnimi storitvami. Uh, Radi bi povdarili, kar se tiče opredelitve specializiranih storitev, da je tu potrebno veliko previdnosti. Gospod Arbor je, pre, je predvalago besedilo, ki pravi, da bi tu morali tudi nadzirati uh, storitve in da bi s tem zagotovili zadovoljstvo kupcev in to je dobro izhodišče. Podpiramo tudi osnutek mnenja poročevalke, kjer so navedeni tudi cilji za bodoči pregled in predlagamo, da se ta postopek sproži pred letom 2014. Glavna tema tega pregleda v prihodnosti pa bi moral biti, da za iste storitve veljajo ista načela. Dostop do interneta in specializirane storitve se večinoma dopolnjujeno. Uh, in tudi nadomestujejo eden drugega. Kar se tiče tudi pravil za e-zasebnosti in nudne kode, se je to tudi potrebno in treba je zagotoviti zaščito in varstvo podrožnikov. To pa ne sme vplivati na izkrivljanje konkurenčnosti. Treba je posodobiti komunikacijske storitve. In to tudi pre, eh, in to v tem novem okvirju, kaj ti vse skupaj postalo že zastarelo. Hvala. You, uh, Hvala lepa za to predstavitev. Sedaj pa gospod Benoit Lutrel, ki je generalni direktor družbe Arsep ki bo govoril francosko. Uh, <clears throat> Najlepša hvala. Danes eh, ne bom govoril v imenu ARCEPA, ampak ORESA, to je Evropski regulativni organ. Lepo se vam zahvaljujem za priložnost, da predstavim naše stališče o tem mreži. Želel bi predstaviti stališče URAS-a glede te mreže. URAS se bo s tem ukvarjal več let, pa že nekaj let se s tem ukvarja. Potem pa bom predstavil tudi analizo samega predloga Evropske komisije. URAS kot eh, vse zainteresirane strani se zavedajo, da je splet eno izmed najpomembnejših orodij za evropske državljane in to že od začetka tega stoletja oziroma konca prejšnjega stoletja. in uh, ohranjanje zakonodaje vezane na splet in razvijanje te zakonodaje bistvenega pomena. Telekomunikacijski operaterji morajo biti del rešitve. Danes je splet res zelo uspešen, zelo uspešne so nove storitve in to ravno zaradi tega, ker telekomunikacije razvijajo svoja omrežja in ustvarjajo tudi pozitivno sinergijo z uporabniki. In to bistvenega pomena za celotni sektor. Uh, tako za fiksne mreže, kot tudi za široko pasovne mreže. Vendar pa operateri so z nami že kar nekaj časa in tukaj se pojavljajo tudi legitimni pomisleki glede tega, ali določene prakse upravljanja z omrežjem lahko ogrozijo tudi obstoj odprtega interneta, kot ga poznamo danes. Ora se je že večkrat opozoril tudi na to, da upravljanje z mrežami in s prometom na mrežah je bistvenega pomena in neločljivo delovanje telekomunikacijskih operaterjev. To je bistvenega pomena torej za ponudbo vseh storitev. Tukaj ne govorimo le o storitvah dostopa do spleta. In um, tukaj obstaja nekakšno predvidevanje, da je upravljanje s prometom pravzaprav legitimna dejavnost. Obenem pa se lahko pojavijo določene dejavnosti, ki so sporne tudi z vidika operaterjev. In tukaj mora biti javno deležba bistvenega pomena. V trenutnem okviru imamo tudi nekakšen mehanizem za intervencijo na politični ravni. Odprti internet moramo zagotoviti. In eh, prva raven, ki jo moramo zagotoviti, je dobro delovanje trga. Potrošnik, evropski državljan, mora biti obravnavan kot nekakšna tržna sila, če želimo, da spet dobro deluje. Opreti pa se moramo tudi na temeljno načelo, da zagotovimo jasno, transparentno politiko, da ugotovimo, kakšna je pravzaprav politika, ki jo ponuja telekomunikacijski operater evropskemu državljanu in katere so morda tiste prakse upravljanja, ki lahko škodijo potrošniku in zakaj se lahko potrošnik sploh odloča, na podlagi česa si izbere operaterja in tako dalje tesno moramo spremljati tudi zmogljivosti operaterjev, moramo spremljati cene, ponudbe in tako dalje, zagotoviti, da cene ne bodo preveč visoke za potrošnike. Potem pa druga raven, ki je pomembna, nadzor. Po eni strani zakonodajalca, ki preverja, kakšne so prakse telekomunikacijskih operaterjev. In eh, zakonodajalec ugotavlja tudi, ali je potrebna kakršnakoli zakonodajna intervencija. Res je, da zakonodajalec mora imeti tukaj nekakšno možnost eh, ravnati, vendar pa le v posamičnih primerjih. Ne more biti tukaj posploševanja. Praksa lahko v določenih primerjih povzroča težave, v določenih pa ne. Treba je torej preveriti, kakšen je namen določene dejavnosti, katera dejavnost je sprejemljiva, katera ne in tako dalje. Ali se ukrepi, ki se izvajajo, ukrapajo na sorazmeren način ali ne, ali tukaj prihaja do nekakšne zlorabe, diskriminacije in tako dalje. Specifično je treba torej posamično ugotoviti, kako je pri vsaki situaciji, ko gre za regulativno urejanje te situacije. Splošno gledano, predlog Evropske komisije slonina istih načelih in uh, ni skrivnost, da ores ni bil preveč entuzijastičen nad predlogom Evropske komisije. Vendar pa lahko rečemo, da bi to lahko bil z nekaterimi spremembami dober predlog in vsa besedila, ki prihajajo od eh, zakonodajalcev, morajo biti dobra besedila. Vendar pa splošno gledano ores meni, da. Evropska komisija je oblikovala kar dober predlog in uh, To jim štejemo včas. Moramo seveda zagotoviti široke opredelitve, jasne opredelitve v tem eh, besedilu, zagotoviti tudi, kakšna bo situacija za javnost in tako dalje, tako da bo prihajalo tudi do legitimnih dejavnosti na spletu, ki ne bodo ogrožale samega koncepta odprtega interneta. Okrepiti je treba transparentnost, okrepiti je treba tudi eh, zmožnosti za državljane Evropske unije, da zamenjajo operaterja, da se zatečejo k različnim pravnim sredstvom in tako dalje. Pa še nekaj manjših pripomb za konec. Najprej pravni instrument, ki ne bi ga uporabljali. Direktiva uredba, tukaj mislimo, da bi bilo boljše imeti uredbo. To bo veliko bolje. Saj mora biti jasno, da imamo tukaj nekakšen jasen cilj, ki bo upošteval javnost. Uh, Zagotoviti moramo določen manevrski prostor za pristojne organe, obenem pa moramo zagotoviti tudi možnost, da načela prilagajamo specifičnim različnim primerom. Bogatstvo Evrope je pravzaprav nekaj, kar sloni na raznovrstnosti in um, trg je po svoje precej poenoten, vendar pa situacije še vedno ostajajo različne. Zato moramo ohraniti možnost, da se prilagajamo oziroma da temeljna načela prilagajamo specifičnim primerom. Drugo, kar je pomembno, je to, da se ta trg zelo hitro razvija. Spletni trg se zelo hitro razvija in um, nekatere prakse, ki prej niso bile obravnavane kot škodljive, so danes postale škodljive ravno zaradi tega, ker splet zdaj predvideva več kapacitet, ima več možnosti pretoka informacij in tako dalje. Uh, Eh, jutri pa se bo morda pojavila kakšna nova praksa, ki je sploh še ne poznamo. In eh, ravno zaradi tega moramo ohraniti določeno mero prožnosti tudi pri oblikovanju zakonodajne. To pa še druga pripomba. Ta zadeva medsebojno interakcijo različnih institucij eh, Evropskega parlamenta, Bereka in pa zakonodajalcev. Pri Oresu smo prepričani, da če bo predlog komisije dober, potem pa to prav gotovo zaradi tega, ker temelji na delu Oresa, ki upoštevajoč raznolikost, bogatstvo različnih situacij, razume, kje je treba omogočiti določeno mero prožnosti. Moramo zagotoviti nekakšno minimalno dobro prakso in pri tem se mora Evropska komisija naslanjati na ugotovitve Oresa. Podariti moramo tudi tiste prakse, ki so dobre, eh, ugotoviti moramo na osnovi tega, ali treba nekatere standarde zvišati in tako dalje. Najlepša hvala za pozornost. Uh, uh, uh, Naslednji pa je Jan Viznar, namestnik vodje vezovalne pisarne nemškega ARD-ja. To je spet drug zorni kot v primerjavi s prvima dvema. Hvala lepa, da ste nas povabili na ta posvet in da lahko predstavimo tudi stališča ARD-ja, enega od nemških javnih televizijskih postaj. Internet je tudi za nas postal vedno bolj pomemben način za prenašanje naših vsebin da dosežemo naše državljane in eh, izpolnimo naše zadolžitve kot javna služba, ki nam jih zadaja zakonodajalec. Iz našega mnenja je odprt internet nekaj, kar igra bristveno vlogo pri svobodnem izražanju, pri posredovanju informacij za kulturno um, raznolikost in pa medijsko raznolikost tudi razširjenost in raznolikost. Se pa strinjamo tudi z drugimi ponudniki internetnih storitev v zvezi z odprtostjo spleta. Treba je ohraniti pošteno in živo konkurenco med različnimi ponudniki vsebin in tudi za tiste, ki na novo stopajo na ta trg odprtost in nediskriminatornost spleta sta tako glavni motor za inovativnost in učinkovitost in pa tudi za ohranjanje medijskega pluralizma. Po našem mnenju je zato bistveno, da jasno izrazimo, da mora biti odprt splet standard in da so zaprte strani um, izjema in to ne sme overati spleta. Kostaki nismo proti specializiranim storitvam. Tudi opredelitev, ki, oziroma opredelitev, ki pa je v predlogu, pa se nam ne zdi najbolj jasna. Tudi mi uporabljamo te storitve in del naših prizadevanj je, da svižemo čim več ljudi. Mi ponujamo naše programe tudi na IP televizijskih platformah. Potrošniki in državljani pa morajo vedno imeti možnost neomejenega dostopa do vseh pravnih storitev in vsebin preko spleta. To je temelj. To je posebej pomembno v svetu, kjer so telekomska podjetja vedno bolj vertikalno integrirana. Eh, so lastniki nadzirajo različne eh, ravni internetne infrastrukture, ponujajo vedno več storitev, nekatere pa celo zahtevajo ekskluzivne pravice do vsebin. To poveča tveganje, da bi telekom podjetja uh, lahko bila diskriminirana do, v primerjavi z drugimi telekom podjetji ali izvajala diskriminacijo sebi v prid. To pa se ne bi smelo zgoditi. Nam, zato pozdravljamo, da se tukaj sedaj vključujejo zavezujoče um, tudi določbe v zvezi z samo kontrolo. Predlog pa bi bilo treba doseči, eh, spremeniti v nekaj točkah, zato da se doseže ta cilj. Opredelitev dostopa do spleta in do specializiranih eh, storitev ni um, dovolj jasna. Mislim, da so opredelitve, ki jih je predlagal Berek, dosti bolj jasne. Eh, načelo najboljših prizadevanj bi moral biti tukaj vključen. In kot rečeno, gospod Harbour je v svojem predlogu pri tem že šel v pravo smer. Drugič, bistveno je, da je odnos med storitvam dostopa do interneta in odprtega eh, spleta ter med, med specializiranimi eh, storitvami jasen. Odprt internet mora postati standard, ne pa izjema. Vsi smo prebrali to besedilo in očitno ga različno beremo v nekaterih točkah, zato smo mnenja, da je potrebno več jasnosti v zvezi s tem. V tem kontekstu bi pozdravili tudi pojasnitev v zvezi z 19. členom zagotavljanje kakovosti storitev kaj ti ni čisto jasno. Tukaj bi bilo smiselno, da pač eh, se. Tudi v zvezi z 19. in 23. členom, oziroma s členi 19 do 23. nekaj stvari pojasni in da se tudi črta referenco v zvezi z 19. členom grožnje, ki jih posta, predstavljajo vertikalno integrirani operaterji, zato je treba okrepiti tudi platformo spletnih storitev. Potem, kar se tiče učinkov specializiranih storitev na odprtem spletu, kot je zapisano v 24. členu predloga, bi morali gledati širše, ne samo kulturna raznolikost, ampak tudi svoboda do izražanja, svoboda do uh, informacij in pa tudi medijski pluralizem, kajti internet ni pomemben samo za gospodarstvo, ampak tudi za naše demokracije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa odpiramo razpravo, da lahko kolege postavijo vprašanja. Gospa Turm mm, Trautmann. Oui, je crois que la, la seule... Najlepša hvala. Spoštovanje transparentnosti in pa spoštovanje možnosti, da se zamenjamo operaterja, danes ni več dovolj. In, uh, Prav gotovo moramo prenoviti ta zakonodajni svežen, ki ga imamo iz leta 2009. Zdaj imamo že nekakšen konsens, vendar pa se to ne zdi popolnoma dovolj, da bi zagotovili neutralnost spletnih storitev. Del razprave, na katero so opozorili naši sogovorniki, je upravljanje prometa na, splet, na spletu. In pa tudi, kako naj bi omogočili razvoj na tem področju. Upravljanje spletnim prometom je bistvenega pomena tudi zaradi težav tako imenovanih virtualnih zamaškov in ne smemo pustiti operaterjem, da bi postala situacija neozdržna in da bi delovali le kot nekakšni stražari ali pa nadzorniki. Upoštevati moramo vaše pripombe in narediti še kakšen korak naprej pri našem predlogu. Na to pa še drugo, na kar sem želela opozoriti. To zadeva upravljanje storitev sama sem precej naklonjen na temu, mislim, da je to možnost, ki bi jo lahko izkoriščali, vendar pa moramo zagotoviti odprtost spleta, kot smo že povedali. In tukaj bi morali zagotoviti kar se da pozitiven trud, pozitivno delo tudi strani Evropskega parlamenta. Morali bi torej to obravnavati na čim bolj prioriteten način. Če tega ne bomo storili, potem mislim, da bi se lahko znašli v situaciji, ko ne bomo mogli zagotoviti opredelitve best efforts na najbolj jasen način. Če ne bomo tega zagotovili, tudi določbe, določbe v zakonodajnem aktu ne bodo dovolj učinkovite. To sem želela torej povedati, se odzvati na pripombe oziroma predstavitve naših sogovornikov. Hvala. Much, Hvala lepa, Katrin. Še kakšno vprašanje? Rečujem, se ne vidim imena. Torej, imam vprašanje v zvezi z načelom najboljšega prizadevanja, kajti pod določenimi pogoji si pač najbolj prizadevaš razposlati informacije in če imaš določeno kapaciteto, pasovne zmogljivosti, potem imaš vedno nek eh, konflikt med specializiranimi storitvami in pa običajnim odprtim internetom. Če so specializirane storitve bolj profitabilne, potem je to močna spozbuda za vsakega operaterja, da te da odprti internet nadomesti za temi specializiranimi storitvami. In če to načelo, ki ni jasno opredeljeno, lahko zagotovi določeno kakovost storitev, Potem bi kot ekonomist pričakoval, da bo na koncu prišlo do nekega bučinka izrinjenja na spletu. Kako boste nadzirali ta konflikt interesov? Uh, yes, um, I, I'm sorry because I didn't recognize you at that time. I žal mi je, da vas nisem takoj predstavila, ste predstavnik odbora regij. Tako da bo publika vedela, kdo ste. Potem pa kolega Krojcman, eno vprašanje. Uredba pravi, da morajo operaterji preprečiti diskriminacijo na spletu. To pomeni, da je treba zagotoviti razpoložljivost spleta. Ali so te specializirane storitve, oziroma drugače bom vprašal, zdi se mi, da so te storitve možne le, če ponudite te storitve in jih opremite z boljšo kakovostjo, hitrejšim internetom in tako naprej. Pri tem pa ne smete diskriminirati odprtega spleta. Splet ne sme biti diskriminiran. Je to možno ali napačno razmišljam? Eh, that's all for the. Okay, then uh, uh, a mí me gustaría. I'm com Dobro, tudi jaz bi nekaj vprašala, vendar bom govorila špansko. Sí, short. Uh, uh, a mí me gustaría decir lo siguiente. Eh, Rada bi povedala naslednje. Hvala lepa vsem uh, govorcem, to sem že prepovedala. Tu gre za del predloga komisije, ki je naletel na zelo široko podporo v različnih področjih in panogah. Posod tam, kjer gre za informacijske tehnologije, informacijske in komunikacijske tehnologije z internetom. Francez, eh, aj, eh, eh. Poleg tega pa je tudi um, predstavnik francoskega regulatorja že pojasnil, da Berek in komisija vlečeta za, v isto smer. je pa treba to upoštevati, kaj ti Berek je v preteklosti se tudi večkrat že izrazil v zvezi s to temo. Potem pa smo imeli tudi skupni odbor, ki je prišel do določenih sklepov in kot smo slišali, smo tudi slišali odzive na izjave komisije. To je zagotovo koristno. Tu želimo spoznati tudi stališča podjetij in regulatorjev, torej tudi nacionalnih regulatorjev. In zato to ni drugorazredna tema. predvsem, če to temo obravnavamo na parlamentu in tudi na svetu. Tudi sama sem mnenja, da je komisija podala dober predlog. Seveda je treba še določene stvari doreči, ampak to zato, da bodo vsi imeli priložnost in možnost. Uh, internet je odprt, to pomeni za posameznike, za podjetje, za ponudnike in za kupce, za prodajalce in iskalce. Splet se ne sme omejevati, temveč je treba razviti več instrumentov, zato da ne bo prišlo do nekakršne diskriminacije. Tisti, ki niso povezani s pletom preko podjetja, so potencijalno diskriminirani, vendar pa teh ljudi ne smemo pozabiti. Če vse reguliramo na podlagi potencijalnih posledic, bomo blokirali sedanjost in prihodnost. Naj podam primer. Lahko bi nekomu um, ne dovolili izdaje uh, vozniškega dovoljenja, ker bi potencialno lahko nekoč povozil pešca. Torej potrebujemo neko ravnovesje pri vseh vidikih regulacije, pri različnih temah in v tem primeru tukaj imamo nek sklop načel za to, da tu izrazimo, da imajo vsi pravico do spleta in da se morajo tudi vsi zavedati tvegan. In mislim, da je treba to tudi um, upoštevati. Podpiram komisijo in njeno stališče in mislim, da je načelo nediskriminacije še okrepila. In v tem duhu se je tudi približala tej temi, zato da je še enkrat jasno izpostavila to načelo. Kaj ti, če prihaja do diskriminacije, potem se je treba zauzeti, zato sicer ne vem, koliko učinka bo to doseglo, ampak treba se je zauzeti v smislu pač najboljšega prizadevanja na spletu. Ne vem pa, kako daleč lahko tu pridemo. tu prekoračiti neka splošna načela bo težko, ampak obstajajo instrumenti in mehanizmi, torej če obstaja neka diskriminacija, potem obstajajo nacionalni regulatori, ki morajo ukrepati, obstajajo postopki v državah članicah za tudi ukrepanje po administrativnih ali pravnih poteh. In števajoč vse to imamo upravka z odprtim internetom, internetom, ki nudi možnosti in priložnosti vsem, kajti drugače bi bilo že naprej um, obsojeno na propad. Lahko pa seveda tudi pride do problemov in ne da bi prepogosto opozarjani na to, kaj bi se lahko zgodilo, ampak na neki primerni ravni regulacije, je treba se osredotočiti na načelo nediskriminacije. Pri tem pa je treba seveda morda še razčistiti kakšno eh, opredelitev, takšno je moje mnenje. Sicer pa bomo tudi v parlamentu in v odboru še večkrat o tem razpravljali sama sem optimistična, da bomo konec koncev, tako kot Berek in komisija, našli nek pameten konsens v zvezi z predlogom komisije. In če ima še kdo vprašanja? za govornike, potem bodo zagotovo pripravljeni odgovoriti, ampak predlagam, da najprej odgovorijo na dosedaj zastavljeno vprašanje. Ali želite še enkrat besedo? Gospod Rautman je zastavila vprašanje, gospod Krojcman. In odbor regi. Eh, Nekatera vprašanja so bila vezana na načelo najboljših prizadevanj celotna industrija deluje na osnovi tega in tudi vse storitve so nekako vezane na to načelo. Vse je torej povezano z načelom najboljšega prizadevanja. Obenem ne gre za nekakšen sistem, ki bi obstajal brez kakršnih koli nadzornih varoval. Vendar pa mora vse skupaj še naprej dobro delovati tudi zato, da bo trg dobro deloval in zato, da bo potrošnik na koncu koncu lahko vedel, kako kakovostna je storitev, ki jo ima na volje. In predlog zakonodaje, ki ga imamo zdaj pred očmi, omogoča vzpostavitev nekaterih varnostnih mehanizmov za izvajanje oziroma ponovljenih storitev. Upoštevati pa moramo tudi določeno negativno dinamiko teh storitev nazadovanja in v tem primeru mora imeti zakonodajalec tudi možnost intervenirati, vzpostaviti nekakšna minimalna pravila in standarde. Zaenkrat izkušnje kažejo na to, da je dostopa do spleta vedno več. V primeru Francije vlagatelji vedno več vlagajo tudi v večjo kakovost, v večji prenos spletnih podatkov in tako dalje. Obstaja pa tudi določeni mehanizmi, varovalni mehanizmi, ki jih podarja tudi Evropska komisija, s katerimi naj bi nadzirali te dejavnosti. In to je bistvenega pomena, ne smemo pa ob enem načeti načela najboljših prizadevanj. Tudi drugi mehanizmi so na voljo na trgu, s katerimi zagotovimo kakovost. Uh, lahko bi govorili tudi o različnih cenah, naprimer 30 evrov za nekega običajnega državljana, 300 evrov za neko profesionalno storitev in tako dalje. Pravni red je pravzaprav nekakšen gospodarski kompromis na ravni Evropske unije. Drugo, kar sem želel povedati, to je vezano na upravljanje oziroma nadziranje prometa. Tukaj torej ne smemo biti preveč strogi, prav tako pa moramo imeti določena varovala. In eh, to je to, kar eh, komisija že predlaga. Nekaj, s čimer bi okrepili trenutno dinamiko in s čimer bi zagotovili, da ob enem ne bi preveč striktno določali predpisov. V trenutnih časih ugotavljamo, da imamo veliko omejitev, ki potem nekako izginejo kot logična posledica razvoja. V Franciji imamo zdaj že omrežje 4G, torej četrto generacijo mobilnih omrežij. In upoštevati moramo tudi same zmogljivosti in pa kapacitete potrošnikov. Namreč tudi, strako, eh, tudi stranke, potrošniki so tisti, ki pravzaprav narekujejo spremembe v tej industriji. Sami se odločajo za druge storitve in tako dalje. dostop do interneta mora ostati uh, odprt, če bo ta zakonodaja sprejeta. Obenem moramo zagotoviti ustrezna varovala, zato ker je tudi transparentnost obravnava po posamečnih primerjih zelo pomembna. Potrebujemo torej jasno, trdno pravno podlago. Na to pa še zadnja zadeva, ki sem želel omeniti. Izbirali bomo med različnimi storitvami, interneta. No, mislim, da bomo tukaj imeli več različnih vidikov, ki jih moramo poštevati, ne le dostop do spleta. Imamo tudi nekatere specializirane storitve, naprimer na področju telefonije. Nekdo, um, ki dostopa do interneta, bi si morda mislil, da bi moral biti internet popolnoma odprt in tako dalje. Uh, operater ne more več nadzirati telefonskih klicev in tako dalje. Vsi si želijo, da bi si lahko ogledali tudi zadnjo sezono danske serije Borhen in tako dalje. Eh, vendar pa je treba nekako nadzirati te možnosti, ta trg, predvideti določene specializirane storitve, eh, s tem zajamčiti tudi to, da te storitve ne bodo zakonite, vsaj pravno gledano. Hvala. Si, si, si vous permettez, je vais poursuivre en français. Če dovolite, bom nadaljeval v francoščini. Dve pripombi ali pa tri bi imel, čisto na kratko. Najprej prioritete oziroma vprašanje, ki ste ga zastavili glede tega, ali ne bi smeli nekoliko bolj prednostne vloge dajati načelom najboljšega prizadevanja. No, to je nekaj, kar moramo upoštevati pri upravljanju z mrežami. Gre pa tukaj za nekakšno gospodarsko napako. Čisto enostaven primer. Med eh, spletno televizijo in triple playom ter eh, storitvo storitvijo dostopa do interneta nekdo, ki recimo ne gleda televizije, lahko uporabi naprimer drugi delež spletnih kapacitet. Če pa se uporabi tudi storitev IPTV oziroma spletne televizije, potem je kapaciteta podatkovnega pretoka logično nekoliko bolj omejena. če pa ne moremo zagotoviti dovolj dobrega pretoka, da bi zagotovili tako spletno televizijo, kot tudi običajen prenos podatkov, potem moramo razdvojiti ponudbo na dva dela, torej tisto spletno televizijo in tisto, ki tega nima. Torej zagotoviti moramo nekakšno doslednost, imeti nek spektr, ki je naklonjen eh, običajnim spletnim eh, storitvam, pa drugi spektr, ki bo kombiniral različne storitve. Vendar pa bo to prav gotovo draže, kot pa neka čisto enostavna storitev. Gre torej za realen gospodarski problem eh, in eh, moramo biti tudi učinkoviti pri oblikovanju, te, oblikovanju teh določb in pa opredelitev, ki jih želimo uporabljati. In eh, s tem bomo zagotovili tudi, da se bo upoštevalo načelo najboljših prizadevanj. Sicer pa bomo prav gotovo prizadeli tudi globalno ekonomično dinamiko telekomunikacijskih operaterjev, s čimer bomo škodili tudi potrošnikom potem pa še dinamično upravljanje z mrežami in pa preprečevanje virtualnih zamaškov. Bistvenega pomena se nam zdi, da v mehanizmih upravljanja z omrežji, kar bo tudi skladno z zakonodajnimi akti in tako dalje, to tudi mora tako biti, da predvidimo možnost upravljanja omrežja tako, da bomo preprečevali nekakšno zaustavljanje pretoka podatkov. Upravljanje s prometom, ki onemogoča tako imenovane virtualne zamaške, lahko vodi tudi v boljšo stroškovno učinkovitost. In to bo odgovarjalo tudi potrebam vseh potrošnikov. To sem želel povedati. Kot um, vsi te komunicijski operaterji se tudi sami ukvarjamo z zagotavljanjem visoke kakovosti naših eh, storitev in pa spletnih storitev in vsekakor si želimo, da bi bil splet tudi odprt, saj omogoča zelo zanimive storitve in ponudbo za vse naše stranke. Hvala. Thank you. No, in Deutsche, jetzt. Bom govoril v nemščini. Veliko točk je bilo omenjenih. Prva točka, in o tej je govorila tudi gospa Trautmann, je bila preglednost, transparentnost. Mislim, da je to zelo pomembno, vendar zdi se nam, da to ne zadostuje. Regulatorji bodo pri tem odigrali pomembno vlogo, kajti oni lahko primirjajo različne storitve med sabo, vendar za posameznega uporabnika je težko ugotoviti, kje je problem, če ima problem ali um, je kriv ponudnik storitev ali je, so krive agregacijske točke ali gre za probleme z zmogljivostjo eh, omrežja ali routerja. Torej, če vemo, kako to funkcionira, potem posamezen uporabnik nima pregleda nad tem tega ne more ugotoviti. Torej, preglednost je pomembna, vendar ima določene meje in ni rešitev tega problema. Druga točka, ki jo je omenila gospa Trautmann in sicer storitve upravljanja in odprt uh, internet. Um, v bistvu gre za isto infrastrukturo, eh, ki se razdeli. Torej, eno za specializirane storitve in drugi del za odprt internet. Ta konflikt eh, je nekako teči v naravi sami. In zato menimo, da je to treba v predlogu komisije bolj jasno razdelati. Eh, naprimer continuous impairment ali recurring, to so v bistvu nejasni pravni pojmi in tudi v uredbi niso opredeljeni. In zato bi se mi eh, zauzeli za to, da ta dva izraza črtamo iz besedila torej razumemo pomisleke, ki jih je izrazil kolega iz odbora regij. Ni pa vsem razumljivo, da če uvajam nove storitve, specializirane storitve, ki vodijo do višjih prihodkov podjetij telekoma, torej kakšno spodbudo imajo ta podjetja, te družbe, da ne bi prodajali čim več teh specializiranih storitev. Torej, tudi tu je nekako naravno, da pride do konflikta. Ampak s tem nočem povedati, da ne sme biti teh specializiranih storitev ali manage eh, storitev upravljanja in s tem se vračam tudi tako na temeljno zamisel komisije v zvezi s tem predlogom. Zdi se nam, ko smo prebirali to besedilo, da je komisija enostavno navedla vse možnosti, ki obstaja v zvezi z uvedbo specializiranih storitev in potem pride šele zavarovanje eh, odprtega interneta. Po naše pa naj bi bil vrstni red drugi namen uredbe je zagotovitev odprtega interneta in potem obstaja tudi še možnost uvajanja specializiranih storitev, kar tako in tako že obstaja. Torej, da se omeni, da obstaja tudi to, ampak vrstni red naj bi bil obraten. Pa še zadnja točka eh, v zvezi s tem, kar je povedala gospa Del Castillo. Torej, ta primerjava s cesto je sicer zelo ustrezna. Uh, vendar ravno iz vidika medijev bi, želil, bi želel to primerjavo še malo bolj um, eksplicitno um, pojasniti. Za nas je splet seveda v prvi vrsti platforma za komunikacijo. E, to je pot, ki omogoča ljudem, ki omogoča um, pošiljanja informacij ljudem in ki tudi omogoča zbiranje čim večjega števila mnen in izražanje um, velike količine, velike množice različnih mnen. Zato menimo, da je pomembno načelo nediskriminacije. In um, po moje tudi to ne zadostuje, če to vidimo iz, gledamo iz vidika medijev. Pri urejanju medijev, pri medijih obstaja pristop, ki pravi, da naj bi potencijalne nevarnosti izključili že vnaprej, kajti če enkrat pride do nekega napačnega razvoja, je težko kolo zavrteti nazaj. In zato bi se rad povrnil na vaš primer s cesto tudi tu eh, se kaže, da so na cestah številni predpisi, ki naj zmanjšajo eh, nevarnost za pešce, da se jih povozi imamo. Eh, torej prometne table, imamo semaforje, potem eh, omejitve hitrosti, celo vrsto pravil, ki preprečujejo nesreče. Nočem povedati, da potrebujemo zakon o cestnem prometu za internet. Ne, to ne. Ampak po našem mnenju je vendarle pomembno, da ob vseh možnostih, ki se ponujajo, vidimo tudi nevarnosti in tveganja. In ta potencijalna tveganja je treba omiliti s tem, ublažiti s tem, da predvidimo uh, Eh, določbe, ki to urejajo ali ki omogočajo vse hiter odziv. Najlepša hvala. Internet je seveda komunikacijska platforma, brez dvoma. To je kanal, ki poenostavlja komunikacijo, omogoča dostop do informacije, je pa enem to tudi globalna platforma, ki ne pozna primere pravzaprav. Splet nam olajša tudi boljše vodenje, upravljanje s podjetji, prodajo izdelkov. Internet se lahko uporablja za vodenje, upravo, poslovanje in tako dalje. Gre za komunikacijski forum v splošnem smislu omogoča nam, da izvajamo dejavnosti, ki jih lahko počnemo tudi v realnosti, torej izven spleta. To moramo podariti, sicer bomo splet doživljali le enoznačno. Internet je torej nekakšno gospodarsko gonilo, poglavitno gospodarsko gonilo, ki ga imamo na voljo. Ima izjemen potencial in kot tak res lahko spodbudi gospodarsko rast družbi nasploh ponuja veliko prednosti in konkurenčnost evropske družbe bo prav gotovo odvisna od našega celovitega dojemanja tega pojava, torej spleta. Bistvenega pomena je, torej, da se odločimo za vključujoči integrirani pristop, ko gre za internet. Komunikacija je res zelo pomembna, vendar pa je to le ena razsežnost spleta. Če se bomo osredotočili le na to raven, bomo hitro naleteli na težave. Zaradi tega se moramo potruditi oblikovati celovit pristop k internetu in ne nekakšen izključen pristop. Kot je povedal predstavnik francoskega regulativnega organa, je res, da moramo uporabljati orodja, ki so na voljo izvajati moramo nadzore, preverjanje, imamo tudi določene protokole, s katerimi odkrivamo različne oblike diskriminacije. Vedno obstaja seveda tudi nekaj manevrskega prostora za izboljšave, vendar pa je bistvenega pomena, da zagotovimo, naj ponovim, celovit integriran pristop k internetu. Spet bi moral omogočati priložnosti čisto vsem. To je bistveno načelo, ki ga ne smemo spregledati. Na to pa še ta 19. člen, mislim, da ste ga omenili. O proizvodih in dostopu se bomo pogovarjali med naslednjo okroglo mizo, zdaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za tako imenovano enotno avtorizacijo za ponudbo storitev po vseh državah članicah. Prav tako si bomo ogledali nekatere proizvode dostopa in pa Evropskega regulator, regulatorja Berek. Najprej se bo oglasil predsedujoči Berek v dr. Leonida Skanelov, z drugi govorec bo Luigi Gambardela, ki je predsednik odbora Etno. In uh, zadnji govorec bo gospod Adrian Whitchurch, ki je podpredsednik evropskih zadev pri britanski telekomunikacijski družbi. Najprej predsedujoči Berko Leonidas Kanelos. Spoštovani. Kot predsedujoči Bereku, torej odboru Evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije. Se zahvaljujem vam, pa tudi drugim govorcem, da ste me povabili na to pomembno zasedanje Berek. Izrazito podpiram usmerjeno harmonizacijo in sicer smo vedno spodbujali dosledne ukrepe v celotni Evropske unije od sprejema uredbe o Bereku leta 2009. Prav gotovo se vsi zavedate naše izjave, z dne 16. septembra skupaj z našim stališčem z dne 17. oktobra 2014. V teh izjavah smo jasno izrazili naš interes za doseganje visokih političnih ciljev, ko gre za ponudbo vsebin, še posebej v namen spodbude elektronskih komunikacij in pa v namen vzpostavljanja optimalnih pogojev za čim boljše naložbe za evropske potrošniške in pa za spodbujanje evropskega gospodarstva. V svoji predstavitvi bomo opozorili na tri pomembne točke. Prvič, proces enotne avtorizacije, drugič, eh, proizvodi dostopa in pa tretjič, delo Bereka. V stališču iz 13. oktobra Berg že izrazil podporo, ko gre za soočanje z nesmiselnimi ovirami, pri ponujanju čezmejnih storitev v Evropski uniji. Naš neodvisni organ je prav tako izrazil prepričanje, da lahko ta cilj dosežemo z pristopom, ki bo upošteval tako predvidljivost kot pravno gotovost. Sami se v tem smislu osredotočamo na usklajeno zakonodajo in to mora biti nekako skladno tudi z Berekovimi ciljem. Enotna avtorizacija znotraj Evropske unije mora doseči pravo ravnovesje med eh, nekakšnim mehkim režimom, torej zagotavljanjem enostavnega dostopa eh, tržnim operaterjem in po drugi strani zagotavljanjem osnovnega tržnega nadzora. Na osnovi tega bomo naslednje mesece obravnavali ta predlog, ki je precej skladan tudi za zamislimi, ki so izražene v poročilu osnutka mnenja odbora ITRE. Berg bo skušal predstaviti podroben predlog že leta 2014, čimer bo spodbudil trenutni zakonodajni postopek, kar zadeva proizvode dostopa je Berek izrazil določene pomisleke glede pristopa, ki bi lahko narekoval preferenco specifičnim ukrepom v smislu vele prodaje. In eh, zato smo se želeli nasloniti tudi na jasne tehnične karakteristike. Po mnenju Bereka mislimo, da moramo rešitev zasnovati tako, da bo ta odražala tudi dejanske izzive, ko gre za e-trgovanje in pa komercialne potrebe po celotni Evropski uniji. Obena moramo poštevati, da se trg neprestano spreminja. Zato toplo pozdravljamo uh, to, kar je zapisano v osnutku poročila ITRE. Berg prav tako predlaga razvijanje najboljše prakse in pa pristopo za vse evropski dostop do proizvodov na veleprodajni ravni. Zato bo Berg skušal zagotoviti sodelovanje tudi z vsemi zadevnimi akteri, tako da se bodo tehnične karakteristike spreminjale in prilagajale tudi tržnim razvojem. Kaj pa zadeva sam Berg? Ustrajamo pri tem, da je naloga Bereka to, da zagotovi tudi operativno neodvisnost. Kakršnekoli spremembe, s, katero, s katerimi naj bi izboljšali delovanje, bi morali obravnavati na pazljiv način. Obenem pa moramo upoštevati tudi končno poročilo Evropskega parlamenta o oceni Bereka. Ob upoštevanju tega lepo pozdravljamo tudi predlog tega poročila, še posebej, ko gre za zagotavljanje pristojnosti Bereka ki mora upravljati svojo vlogo. Take določbe so bistvenega pomena tudi za poenostavljeni postopek priglasitve. Osnovna zahteva za to, da ta postopek lahko dobro deluje, je to, da operaterem pravzaprav pravni red lahko zaupa prevzete določenih odgovornosti. Danes moram povedati, da žal tega v Evropski uniji ni. Naj zaključim z besedami, da Berg želi sodelovati z vsemi institucionalnimi zainteresiranimi skupinami, tako da bomo lahko oblikovali končni regulativni predlog, ki bo upošteval srednjeročne in dolgoročne cilje, pri tem pa ne bo spodkopaval evropskega pravnega oziroma zakonodajnega okvira. Najlepša hvala za pozornost. Eh, Najlepša hvala, gospod Kanelos. Sedaj pa je na vrsti gospod eh, Lambardila, ki je predsednik upravnega odbora Etno. Draga predsedujoča, gospa predsedujoča, sem Arja Sartori, eh, gospa Sartori, gospa Kastiljar, eh, gospe in gospodje, najlepša hvala za to, da imam možnost, da podam mnenje Etno eh, na tem področju na tej predstavitvi, ki poteka ravno o pravnem času. Evropski parlament je hiša evropskih državljanov in je zato naša hiša in vse razprave v parlamentu so še kako dragocene. Člani etno so že po izrazili svoje mnenje glede pravilnih politik, ki naj bi jih spodbujala Evropska unija, da bo uh, Evropski uh, elektronski komunikacijski sektor lahko išel iz eh, sedanjega položaja in zagotovil večjo rast. Mislim, da je jasno, potrebujemo manj pravil, torej kar zadeva predvidljivost in pravno gotovost. To je pomembno in tudi enake pravice za potrošnike in za, po, eh, za podjetja povsod. To morajo biti vodilna načela ki naj bi eh, oblikova, oblikovala zakonodajo. Soočamo se s eh, svetovno konkurenco, predvsem je veliko novih akterjev in politiko moramo prilagoditi novim razmiram. Danes eh, poslovna politika ne more biti enaka kot 15 leti. Regulatorni okvir moramo prilagoditi, seveda pa mora biti tudi prehoden, ker prihajajo novi izzivi. Druge regije na svetu so veliko hitreje prilagajale okvirne pogoje v korist eh, potrošnikom in tudi podjetjem. Zato itno želi konstruktivno sodelovati pri oblikovanju zakonodajnega procesa z Evropskim parlamentom, svetom in z Evropsko komisijo. Prepričan sem, da so razprave o zakonodajnih aktih eh, takšne, da lahko privedejo do dobrih rezultatov za vse, predvsem za evropske državljane, da bi dosegli cilje, ki so zapisani v digitalni agendi in predlog komisije gre v to smer, predvsem kar zadeva predlog o politiki spektrov, spektrov. in zato seveda podpiramo prizadevanja poročevalcev, gos, predvsem gospod De Castillo, kajti treba je preprečiti negotovost in treba je predvsem preprečiti eh, upravna bremena za industrijo. Evropa mora biti bolj ambiciozna, to vedno spet pravimo, predvsem tudi zato, ker zaostajamo z drugimi regijami. Predlagana uredba naj bi bila predvsem eh, bila inštrument, eh, bila inštrument ras, rasti. Eh, videli bomo, ali bo s tem uspelo eh, povečati tudi naložbe za zagotovitev te rasti. Zato, eh, prosimo svet, parlament in komisijo, da spremejo prave odločitve, predvsem takšne, ki bodo naklonjene tudi naložbam. Želim povdariti nekaj točk, ki so po našem mnenju pomembne in ki so predvsem usmerjene v prihodnost. Eh, torej, eh, hitrost je v internetu bistvenega pomena za sodobno ekonomijo. Eh, imamo naprimer računalništvo v oblaku, pametna omrežja, big data, eh, tudi na pod, eh, elektronsko zdravje, elektronsko učenje in tako naprej. In Evropa tu ne sme zaostajati pri teh področjih. Mm, mm, pred kratkim je bila izvedena študija, ki kaže, da naložbe v komunikacijsko infrastrukturo v EU Eh, so se zmanjševale za dva odstotka na leto. Investicije dr na drugih trgih po svetu pa so se povečevale v, eh, v istem obdobju za dva odstotka na leto. Trg Evropske unije je zaznamovan z ostro konkurenco, ne samo zaradi eh, velikega števila eh, akterjev, temveč tudi zaradi velikih internetnih eh, družb. Eh, Torej, v bistvu ta zakonodaja ni prilagojena tim, tej konkurenci. Potrebujemo eh, tako zakonodajo, ki bo tudi omogočala visoke investicije v to infrastrukturo. Ne smemo izgubiti priložnosti za to, moramo zagotoviti, da moramo uredbo spremeniti v inštrument, ki bo spodbujal razvoj v to smer, eh, ki bo predvsem tudi potrošnike, eh, potrošnikom omogočila, da se še bolj poslužujejo tega eh, interneta v nekaj, so pa seveda tudi pomankljivosti. Ne more biti tako, da eh, porabniki nimajo dovolj pravic pri različnih aplikacijah, pri družabnih forumih in tako naprej. Eh, torej gre seveda za preglednost, za odprtost, za nediskriminacijo, za prenosljivost, za skladne postopke. Vendar je treba za ponudnike storitev v internetu prav tako treba poskrbeti za to, da bodo imeli nekaj od tega. In to bo tudi zagotovilo, da bodo eh, ekonomski akteri eh, imeli enake pogoje. Eh, ki veljajo za vse. Eh, gre eh, seveda tudi za sodelovanje med komisijo in Berekom. Eh, prihodna institucionalna arhitektura mora predvsem temeljiti tudi na odgovornosti regulatorjev. Komisija Berek in NRA tu eh, včasih vodi do različnih eh, pogledov, eh, in tudi do eh, regulatorne negotovosti. In vemo, da je zadnja, kar rabimo, regulatorna negotovost. Evropa se je pogosto osredotočala na izkrivljanje trga, ampak ne smemo. Eh, ne smemo pozabiti tudi tvegan v zvezi z regulatornimi izkrivljanji. Zelo smo za idejo, da ta telekomunikacijski eh, okvir vidimo zelo široko vendar moramo pa predvsem to priložnost izkor, izkoristiti, da bomo v sodelovanju prišli do pravil, ki bodo omogočali naložbe v ključnem sektorju v ključnem času. Ne moremo se privoščiti, da zgubljamo čas v trgu, ki se zelo hitro eh, spreminja. Hvala. Uh, please, uh, eh, Mr. Eh. Sedaj pa je uh, gospod Wish Church na vrsti to pa posprav. No. Eh, hvala, gospa predsedujoča, člani odbora ITRE. Predlogi v zvezi z eh, izdelki da, za dostop, o tem se je poročalo seveda v medijih, pa tudi o roamingu, o gostovanju in tako naprej. Mi oziroma o teh izdelkih se je mogoče manj govorilo kot o gostovanju, ampak moram izpostaviti nekaj razlogov, zakaj smo za predloge, ki jih eh, je podala komisija v zvezi s temi izdelki. BT eh, deluje po vsem svetu v več kot 170 državah in sicer veliko investiramo eh, tudi v tem težkem času več milijard, naprimer v omrežju optičnih vlaken v Združenem kraljestvu. Eh, potem ukvarjamo se naprimer tudi športnimi pravicami eh, vzemi vsebinami, ki so s tem povezane. Ampak ne samo v Združenem kraljestvu, tudi drugod ponujamo storitve večjim podjetjem, pa vsod po Evropi in pa vsod po svetu. In eh, to je tudi glavni fokus v um, razmerju um, s pogledom na predlog komisije, kar zadeva dostop. Kaj, la, o katerih uporabnikih govorimo? govorimo pravzaprav. Torej, mi se osredotočamo na multinacionalne uporabnike, ki imajo tudi več dostopov in ki imajo zelo različne potrebe. Tu vidimo tudi na tej karti, kjer vidimo, kako je ta stvar zapletena. Torej, veliki, velike družbe predvsem Eh, si pričakujejo izdelke, ki so odporne. In zato moramo predvsem eh, iz, ponuditi izdelke, ki so prikrojeni različnim eh, uporabnikom. Imamo nekaj velikih uporabnikov, ki uh, imajo tudi veliko zaposlenih in z velikim prometom. In ti vidijo veliko prednost, če bi imeli enotnega uh, vseevropskega ponudnika um, in um, tudi ankete kažejo, da bi to bila izvedljiva rešitev. Ampak zakaj mogoče pa vendarle to ni tako opt optimalno? Deloma zaradi velike raznolikosti. Um, dostopnih izdelkov povsod po Evropi. Tu imamo samo kratek prikaz eh, te eh, razlike v izdelkih za dostop in tudi različnih regulativ, ki to urejajo. Vem, da se je komisijo eh, kritiziralo, da ni ponudila dovolj dokazov za ta problem, ampak mislim, da imamo tu vendarle dovolj dokazov, kar neskladnost na tem področju pa vodi do neučinkovitosti eh, zagotavljanja storitev, eh, tudi do povečanih eh, pristojbin in tarif eh, v tem omrežju in seveda to ni dobro za uporabnike. Kaj bi torej lahko storili? Predlogi za poenostavitev um, dovoljen, avtorizacij lahko pomaga. Vendar eh, tu, to se mi zdi ni večja ovira za dostop. Kritični dejavnik je ureditev o dostopov, ki temelji predvsem na ekonomskih razmislekih. Kaj, kar potrebujemo po našem mnenju, je, da potrebujemo izdelke za dostop, ki so prikrojene na menu. Komisija to omenja, torej gre naprimer za eh, Eh, dostop za velike ponudnike in za druge dostope. In razen tega seveda potrebujemo tudi ustrezne varovalke, da se zagotovi preglednost, nediskriminacija in tako naprej. E, treba je zagotoviti skladnost med državami članicami, seveda e, e, cenimo prizadevanja Bereka in tako naprej, ampak kljub temu imamo še 28 nacionalnih regulatorjev, ki obstajajo tudi že sedaj in ta fragmentiran trg obstaja. Zato je pač treba poskrbeti pri regulativi za bolj večjo poenotenje. Če eh, zagotavlja storitve na vse evropski ravni, potem eh, ni možno pa vsod zagotoviti ekonomije obsega. Torej, zato potrebujemo tudi tako imenovane regulirane eh, izdelke v zvezi z dostopom, kar zadeva virtualne eh, produkte, eh, o katerih prav tako govori komisija. Torej, ta fizični dostop ni vedno opcija. Eh, dosegljivost virtualnih proizvodov je bistvenega pomena. Razumemo Berek in druge, ki so proti direktivi in pravijo, da ne gre samo za ta fizični dostop, ampak uporabniki morajo imeti vedno možnost dostopa do teh virtualnih proizvodov in take aplikacije bodo v prihodnje še bolj pomembne, kot so, sle, so zdaj. Še enkrat, da povzamem, podpiramo to, kar predlaga uh, komisija. Uh, menimo, da je treba ta predlog izboljšati, ne ga zavrniti. Parlament mora eh, poudariti, da je v naslednjem obdobju potrebno ukrepati, torej da obstaja ta nujnost. In če lahko izboljšamo storitve za evropska podjetja, potem bomo s tem spodbudili tudi gospodarsko rast. E, ekonomske koristi znašajo približno 50 milijard evrov letno, takšne so ocene, ampak to je že neke vrste eh, indikator eh, za to, kaj bi lahko namik, kaj bi lahko s tem dosegli in zato se na vsak način splača delati na tem področju. Eh, Hvala. S tem pa spet odpiram razpravo. Kdo? želi eh, besedo, kateri od poslancev ali tudi kak predstavnik odbora regiji. Poslanci. Eh, šir, eh... Najlepša hvala, predsedujoča. Glede enotne avtorizacije oziroma dovoljenja bom kratka. Vsi so že podprli predlog komisije na nek način. Po drugi strani pa je zelo veliko kolegov omenjalo pretirano kompleksnost in pa odvečnost v nekaterih delih besedila. Potrebovali bi nekakšen poenostavljen obraz in tako dalje. To je morda nekakšna rešitev, ki bi lahko privedla do poenostavitev na poti do iskanja praktične oblike mehanizma za harmonizacijo. Pri usklajenem dostopu razumem, da so nekateri vidiki koristni, zanimivi, včasih celo edina možnost, vendar pa se zdi, da gre tukaj za nekakšne manjšinske primere in ne razumem čisto dobro, zakaj si je komisija izbrala nekako posploševati to rešitev kot sistematsko alternativo za to državo. Ali trenutna zakonodaja že ne omogoča zakonodajalcu, da uporablja svoja sredstva, ukrepe, če meni, da je to potrebno. Zakaj naj bi tukaj imeli nekakšne specifične ukrepe za izrazito omejevanje nacionalnih zakonodajalcev. To mislim, da je slab signal tudi za investitorje. Kar zadeva Berg. S kolegom sem oblikovala poročilo, ki je bilo obravnavano. V tem poročilu smo glasovali tudi na plenarnem zasedanju, predstavili kakšno uravnovešeno mnenje. In če želimo izboljšati upravljanje, mislim, da se lahko strinjamo tudi z mnenjem poročevalke, torej Pilarde Castillo. Lahko bi razmislili tudi o trajnosti teh ukrepov. V okviru dela generalnega direktorata Connect smo se pogovarjali o tej možnosti. Uh, vendar pa mislim, da moramo predvsem zagotoviti neodvisnost organa DREK v razmerju do drugih eh, mednarodnih eh, institucij, evropskih institucij, pa tudi nacionalnih organov. Evropski parlament je želel svojo razpravo načeti oblikovanje nekako bolj prilagojenega načina dela in tako dalje. Vendar pa mislim, da sem zaenkrat povedala dovolj. Hvala. Eh, Ali še kdo od poslancev želi besedo? Lahko pa tudi kdo drug vpraša, postavi kakšno vprašanje. Tudi sama sem hotela nekaj povedati. <clears throat> Hotela sem. Eh, načeti nekatere vidike, ki eh, niso vključeni v osnutek eh, komisije. Želim pa se najprej navizati na to, kar je povedala gospa Trautmann. Predlaga se, da se ohrani neodvisnost Bereka. Glede na države članice in tudi na institucije EU. To, kar se predlaga in kar za kar se zauzimam tudi jaz, je, da bi okrepili in olajšali delo Bereku. Predstavnik Bereka je prej že povedal, da naj bi dobili nacionalni regulatori čim bolj homogene pristojnosti. Tako da bodo vsi lahko sodelovali pri sprejemanju odločitev v okviru Bereka. Nekatere nimajo pristojnosti za teme, s katerimi se ukvarja Berek in zato nastaja določena asimetrija, kar zadeva, zadeva izdelke, ki omogočajo dostop do interneta, pa želim povedati naslednje. Mm, Opazila sem predvsem in si zapomnila, kar je povedala gospa Trautmann. Srečala sem se s predstavniki različnih organizacij, ki eh, so zaskrbljeni zaradi tega in ki so tudi kritizirali predlog komisije. Iz dveh razlogov. Zakaj? Prvič, prioriteto naj bi dali izdelku, proizvodu, ki ne ustreza potrebam večine nacionalnih trgov, pa tudi zato, ker vedno spet slišimo, da gre za pobudo, o kateri se še ni dovolj razpravljalo. Predlog je še malo nedozorel. In pravzaprav bi potrebovali strukturiran javni posvet o tem, in treba bi bilo vključiti različne organizacije, ki se jih to zadeva. Zato sem jaz predlagala, da se to črta. Predvsem glede na določbe v zvezi s proizvodi za dostop do interneta kar je treba predvsem zagotoviti, je, da izvemo, ali je to res v skladu s potrebami. Torej, ali je res potrebno eh, poenotiti te eh, proizvode. Pri eh, prenovi okvirne direktive sem predlagala tudi datum kajti tam e, še ni bil predviden noben datum, juli 2016. To sem predlagala in predlagam, da se ta datum upošteva pri pregledu. Razumem, kar je povedal predstavnik e, britanskega telekoma, tudi razumem, da je da e, business to business zahteva določeno harmonizacijo, to je prav gotovo pametno. Ampak odvisno je od tega, s kom se pogovarjaš. In pravzaprav sem ugotovila, da med redkimi, ki so za to, da se upoštevajo tudi um, um, naprave za dostop do interneta, um, je večina vendarle mnenja, da to ni potrebno in uh, vsak to gleda iz svojega vidika. To je odvisno od eh, proizvoda, od države, od podjetja, pa tudi od področja, na katerem deluješ, ali se to zdi potrebno ali ne. Us, torej, ugotovitve posameznikov so zelo različne in zato sem mnenja, da je treba še voditi zelo načeljno razpravo o, tem, te, o tej temi, široko razpravo drugače. Vsak iz svojega zornega kota gleda na to, to pa ne vodi do rešitve. Torej, kar zadeva homogenizacijo, ki eh, je predmet tudi predloga eh, komisije, ta homo, ne, homogenizacija ni tako vse povsod z vseh strani podprta. Zato bi predlagala, da se to nekako preloži na poznejšo razpravo, ki bi lahko potekala pred revizijo okvirno, okvirne direktive. Lahko pa bi seveda tako razpravo vodili tudi že prej, če se to zdi pomembno. Potem to enotno dovoljenje, enotna avtorizacija, to je absolutno potrebno, kajti tu imamo popolnoma nepoenoten sistem in poenotenje bi bilo dobro. Vendar predvidevajo posamezne države članice še izpolnitev dodatnih pogojev in se danja uh, eh, in zato je sedanja ureditev tako težko izvedljiva. Nekateri zato predlagajo enotno dovoljenje, s katero se pridobi oziroma prizna pravica eh, delovanja v drugih državah. Format bi bil potem zelo podoben in tak sistem bi lahko bil učinkovit. Komisija se zauzima za to in tudi jaz to podpiram. Vendar je predlog komisije zelo kompleksen, zelo zapleten. Naloga nas poslancev bo, da malo poenostavimo predlog komisije. Ali še želi kdo postaviti kako vprašanje? Zgleda, da ne. Seveda pa sem hotela dati tudi še referendum možnost, da odgovorijo na te pripombe iz razprave. E, Lahko izrazim le veliko veselje nad vprašanjem gospe Trautmann. mislim, da zdaj ne bomo ponavljali stališča Berka, da je to čisto jasno. Seveda menimo, da bo poenostavljeni obrazec res olajšal ta sistem. In tukaj bomo uporabljali načelo, če ni pokvarjeno, tega ne popravljamo. Nam je ta pristop veliko ljubši, saj gre tukaj za bolj enostavno rešitev te situacije kot pa da bi se odločili za nekaj, s čimer bi še bolj zapletli sistem. Na to pa še proizvodi dostopa, ki naj bi bili usklajeni. Berg priznava, da je potrebno operaterjem zagotoviti pravico ponujati visoko kakovostne proizvode dostopa. Se pa ne strinjamo z načelom uporabljanja že vnaprej pripravljenih rešitev. Tukaj moramo torej predvideti določeno mero prožnosti, da prilagajamo storitve in pa proizvode različnim trgom. V 28 različnih državah šajncih imamo različne tržne strukture, pa tudi različne gospodarske mehanizme, ki se med seboj razlikujejo. Poleg tega ni nobenega dokaza, da pravzaprav prihaja do nekakšnega izkrivljanja trga, do napak, ki jih je treba konkretno popravljati. In ne moramo poiskati rešitve, ki bo enaka za vse. Če pride do nekakšne napake na trgu, potem mislim, da imamo dovolj dobra pravna in zakonodajna sredstva, da to odpravljamo. Berek je pripravljen širiti tudi najboljše prakse torej dobre zakonodajne prakse na tem področju. Potem pa še vaša zadnja pripomba, ki zadeva upravljanje samega organa BEREK. Po našem mnenju moramo zagotoviti neodvisnost tega organa, kot sem že povedal, v razmerju do različnih deležnikov, pa tudi v razmerju do nacionalnih zakonodajalcev. Potem ste se sklicevali tudi na imenovanje izvršnega direktora Beraka, ki ga naj bi izbrali člani te organizacije. To je zelo zanimiv predlog in eh, lahko vam zajamčim, da bomo med naslednjim plenarnim zasedanjem naslednji teden v Budimpešti prav gotovo govorili o tem predlogu, torej na notranji ravni med kolegi. Hvala. Hvala. Ali želi tudi še kdo od drugih kaj pripomniti? Oziroma, to sta še dve želji za razpravo. Ne, to se je nanašalo za naslednji panel. Eh, no, mi bomo malo bolj fleksibilni, eh, toliko, tako veliko vprašanj doslej, a nismo slišali strani poslancev. Zato eh, lahko seveda spregovorite tudi še sedaj, vendar moramo kljub temu potem nadaljevati z naslednjim panelom in ob koncu nam bo tudi še ostalo nekaj časa in potem bodo vsi spet imeli priložnost, da spregovorijo komisija bo ob koncu dobila besedo in potem mm, dobijo besedo tudi še vsi ostali, ki to želijo in lahko poveste vse, kar eh, hočete. Torej, samo nekaj o teh um, izdelkih, proizvodih za dostop in potem naslednji panel. Gospod Gambardela je hotel povedati še nekaj. Ja, jaz sem hotel malo pokomentirati to, kar so povedali drugi in potem bo spregovoril tudi še kolega. Mislim in želim ponoviti to, kar sem rekel. Mi smo, mi želimo uh, sodelovati na konstruktiv način. Dobro je, da obstaja ta dialog med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. In mi smo za to, da, se, da najdemo pozitivne rešitve, ampak kaj je za nas pomembno? Poskusite poenostaviti. Gospod Del Castillo je to pravilno povedala, ne moremo pa poenostaviti z več pravili. Kaj je torej pomembno? Torej enotna avtorizacija, eh, Eh, dostopni proizvodi in tako naprej. Ta sistem je zelo kompleksen, evropski kom sistem je najbolj kompleksen na svetu in smo najbolj regulirano območje na svetu in to je treba odpraviti. In predvsem treba odpraviti negotovosti, preveč je negotovosti in to raven negotovosti je treba znižati. Za nas eh, To je pomembno za nas in za regulatorje. E, e, priporočilo, ki je bilo sprijeto po dveh letih o stabilnosti cen bakra in e, o e, optičnih vlaknih, e, tam smo prišli do rešitev in zdaj upam, da bo tudi to. E, dobilo podporo in da bodo se tudi nacionalni regulatori s tem eh, strinjali in to izvajali. Najprej gospod Vitorijo in potem Markus, gospa Vitorijo. Hvala za to, da lahko nakratko eh, pokomentiram eh, te proizvode in tudi enotno avtorizacijo. Mislim, da je pomembno upoštevati, da je sedanji regulatorni model, ki ga imamo v okviru evropskega okvira, da je um, evropskim porabnikom bil veliko korist, če to primerjamo s eh, svetovno situacijo. Pri nas je bilo veliko naložb v primerjavi z drugimi državami. Seveda imamo veliko izdatkov v kapitalu, v kapital, ne pa v omrežja. Torej ljudje, porabljal denar za druge stvari, kot pa naprimer za optična vlakna eh, ali za izboljšanje mobilne eh, mobilnih povezav. Torej, neodvisni, neodvisni organi OECD in tako naprej kažejo, da je v Evropi hitrost interneta zelo visoka, da so nizke cene, da je več uh, Eh, izbire in kot rezultat tega eh, evropska gospodinstva imajo eh, veliko, veliko več jih je, ki imajo dostop do širokopasovnega omrežja, kot pa v ZDA ali na japonskem po teh statistikah. In zato moramo predvsem graditi na tem dobro delujočem regulatornem okviru ki temelji seveda tudi na ekonomskih eh, načelih. Ločevanje oziroma fizik, fizični dostop do eh, vozlišč je seveda v središču evropskega modela in delovanja evropskega širokopasovnega omrežja in to je treba še naprej zagotavljati, kajti to omogoča konkurenco, inovacijo in dostopne cene in to tudi omogoča alternativne investicije za alternativne operaterje. Torej, tudi Evropski parlament eh, je izvedel študijo o tem pred kratkim, ta odbor. Uh, predvsem, kar zadeva investicije in uh, obstoječe operaterje. Torej, uh, Jaz sem zato, da črtamo predvsem člen 18 eh, osnotka uredbe in um, uvodno izjavo 38. Ključno področje, in tu se strinjamo z BT-jem, vidimo nujno potrebo, da se da prednost harmonizaciji, predvsem pri storitvah, eh, pri poslovnih komunikacijah, torej pri prometu na veliko To je ključno področje, kjer menimo, da bi notranji enotni trg res lahko spodbudil gospodarsko rast, da bi povečal pro iz, produktivnost in učinkovitost evropskih podjetij na vseh, v vseh eh, panogah. Zato predlagamo, da eh, ostane to, kar je Eh, piše v točkah 2 in 3, eh, torej tudi te linije, ki jih je možno dati v najem in bitstreami. To pa je v bistvu samo dopolnitev eh, zaradi posebnih potreb eh, podjetij, velikih podjetij in seveda smo za močan in neodvisen berek. Mislimo, da je treba ohraniti to ravnovesje pri razdelitvi eh, oblasti, moči in mislim, da je to doslej dobro delovalo med komisijo in nacionalnimi regulatorji eh, in ta, to ravnovesje naj se ohranje, kar zadeva režim avtorizacij. Tu smo za eh, poenostavljen in usklajen postopek, eh, da se zmanjša birokracija in se strinjamo s predlaganimi spremembami poročevalke. Eh, Hvala lepa, gospod Markus. Hvala, moje ime je Scott Markus, sem direktor v IK raziskovalnega instituta. Rad bi tudi povedal da imamo tudi velike razlike v zvezi z plačili in avtorizacijo. Mislim, da to v tej razpravi ne smemo izgubiti, zdi pa se mi, da se lahko to lažje uredi, kot je predlagala komisija. Določbe o eh, plačilih so že vključene v obstoječo zakonodajo in Tudi Berek je priznal, da je najboljša praksa, da mali operaterji ne bi smeli biti obvezani k plačovanju prispevkov in mislim, da bi to morali tudi že malce, oziroma da bi morali upoštevati tudi obstoječi direktivi, je to že dobro urejeno in da tega ne bi smeli spreminjati. Veselim se pa nadaljne razprave. Hvala lepa. Potem pa lahko prejdemo na tretji panel v zvezi s spektrumom. Začeli bomo z gospod Nikolo Frank, ki je vodja evropskih zadev, eh, oddelka za evropske zadev pri podjetju EBO. Hvala lepa nekaj o naši organizaciji European Broadcasting Unit nudi eh, razne storitve po celi Evropi in tudi druge. Eh, v 56 državah imamo članice. Najprej bi izkoristila priložnost in vas spomnila pomembni vlogi radijskega frekvenčnega spektra za radio in televizijsko oddajanje. In javni, eh, javne ustanove imajo dožnost, da pravzaprav dosežejo čisto vse um, državljane in to, ta cilj je treba zagotoviti tudi radiofrekvenčnim spektrom. Uh, 46 odstotkov gospodinstv naj bi bilo odvisnih tudi uh, od tudi televizijskih sprejemnikov in to naj bi uh, bilo 104 tisoč gospodinstv, milijonov gospodinstv in 238 milijonov ljudi. Tu je vključeno več kot 2000 televizijskih kanalov in ta številka raste. Uh, DDT platforma je učinkovita in zagotavlja diverzifikacijo in dosegljivost. In 50 eh, odstotkov televizijskih kanalov je nacionalnih, drugih 50 odstotkov pa so regionalni ali lokalni. Torej, če se sedaj posvetimo snutku uredbe, je tu ena glavna točka, ki jo je treba eh, tu upoštevati, to je pa je odnos med elektronskim svežnem za elektronsko komunikacijo z leta 2009 in novo uredbo in mislimo, da je treba to jasno povedati. To bi pomenilo tudi, da so načela telekomskega svežnja nekaj, kar mora ostati veljavno. Kar pa se tiče politike v zvezi s spektrom, pa je tu jasno povedano, da so radijske frekvence javno dobro, ki imajo pomembno gospodarno, socialno in gospodarsko, socialno in kulturno vrednost. Torej, tu je treba upoštevati splošne interese um, kulturne raznolikosti in medijskega pluralizma. Mislim, da je to tudi zaključeno v uredbo. Potem imamo štiri ključne točke. Prva je vloga spektruma za radijsko in televizijsko dajanje. To je treba pripoznati in posamezni predlogi. Um, Spremembi bi bili potrebni pri uvodni izjavi 17. Potem oboji, tako države članice, kot tudi um, inštitucije, bi morale tukaj biti vključene v odločanje in odločitev o harmoniziranem radijskem spektrumu je politična in mora vključevati evropske zakonodaje, zakonodajalce ref, um, referenca na 8. in 9. člen okvirne direktive bi tudi pojasnila uh, to razmerje. Treba je opomniti tudi, da brez odločitve o harmonizaciji spektruma še ni bila storjena na evropski ravni. Ta uredba ne bi smela dajati napačnega vtisa, da je radiospektrski ka politika nekako povezana z 700 MHz pasom v tem smislu. Tretja točka, trenutna uporaba spektrumskih. Um, Porab je treba upoštevati, preden se sprejme odločitve o dodeljevanju. Poleg kriterijev, ki so navedene v desetem členu, ki morajo biti upoštevane strani nacionalnih organov, mislim, da bi morali te nacionalni organi upoštevati tudi trenutno in načrtovano uporabo eh, pasov. Eh, preveriti, ali so pasovi že odobreni, ki so že odobreni, ali se učinkovito izkoriščajo. Učinkovitost je tu zelo pomemben kriterij. Prav tako pa bi morali tudi upoštevati popraševanje na trgu. Naprimer, ne more se avtomatično predvidevati, da je spektr za brezžično dajanje vedno eh, pravi odgovor za boljšo povezljivost. Včasih je bolj učinkovito nuditi storitve, ki se koristijo v objektih oziroma ki, se, ki so fiksni, ki, um, z napravami, ki niso mobilne naprave kajti eh, ljudje z telefonom tudi doskrat eh, uporabljajo potem 3G ali 4G, ne pa Wi-Fi-ja. Upoštevati je treba tudi stroške za um, odstranitev obstoječih uporabnikov radijskih spektrov. Potem pa če četrta točka, to ni nekaj novega, gre za potencijalno interferenco. Tudi to je treba upoštevati. Že prej sem rekla, da politika spektrov vključuje politične odločitve, vključuje pa tudi tehnične vidike in politični vidiki ne morejo prevladati tehničnih situacije, kjer obstajajo potencijalne interference med uporabniki spektrumov, je treba upoštevati. In mislim, da preprečevanje škodljivih interferenc, vključno z možnostim nastankom stroškov, bi morali biti eden od načelov regulatorjev, ki jih morajo upoštevati nacionalni organi. In če povzamem. Načela telekom svežnja morajo ostati vred, eh, v obstoju, vključno za pripoznavanjem uh, gospodarskega, socialnega in kulturnega pomena radijskega spektra. Treba je pripoznati tudi vrednost televizijskega in radijskega oddajanja. Tako države članice kot Evropski parlament morajo ostati vključeni v postopek odločanja. Obstoječa raba in stroški eh, morajo biti upoštevani in še zadnjič potencijalne vprašanja interferencije treba upoštevati. Hvala. Eh, eh, hvala lepa, Nikola. Sedaj pa gospod Laudan, podpredsednik za eh, spektrov v politiko pri Nemški Telekom. Hvala. Hvala lepa, hvala, da ste mi dali priložnost, da ste nam dali priložnost, da tukaj izrazimo naše mnenje v zvezi z v zvezi z politiko za spektrumo. Načeloma podpiramo um, direktivo oziroma uredbo v točki, ki se navezuje na spektrume. To je bistveno za našo industrijo, to pomeni tudi za naše eh, stranke in za vse eh, državljane. Treba je premagati eh, fragmentacijo trga na, v Evropski uniji, predvsem kar se tiče um, mobilnega trga. Um, trenutna struktura zavera razvoj in predstavlja um, same negativne posledice za operaterje, uh, daje pa priložnost operaterjem, naprimer iz ZDA. Predlog je dragocen prvi korak k spremembi tega. Premagati moramo to trenutno fragmentacijo in zato je člen, ki se um, posveča spektrom, bi bil lahko še bolj ambiciozen in bi nudil več smernic za države članice. Operaterji, kot je Deutsche Telekom, so aktivni na številnih trgih in se vedno soočajo z, no, z iz, izzivi, ki so predvsem administrativne narave. Telekom podpira cilj transparentne in nediskriminatorne obravnave obstoječih in potencijalnih novih uh, operaterjev in preprečevanje diskriminacije vseh. Investicije se lahko izvajajo le na, na podlagi investicijske varnosti. Aukcij oziroma dražb ne bi smeli zlorabljati za izboljšati proračunov, ne bi smeli zahtevati vnaprejšnjega plačila prispevkov um, in operaterji bi morali imeti možnost, da, uh, iz, iz, da uporabljajo spektre. licence bi morale trajati vsaj 30 let, vključno z leasingom in to bi vodilo do bolj učinkovitega koriščenja spektrov. Potem podpiramo tudi tehnološke napredke, ampak kar se tiče e-, enofrekvenčnih pasov in pa drugih podpirov, um, točk. Tudi tu ne smemo prepustiti odločitev komisiji, ampak uh, mora biti prepuščeno posameznim podjetjem. Podpiramo tudi namen komisije, um, da olajša malo močne brezične dostopkovne točke. Tu pa je treba upoštevati tudi uporabo uh, oziroma pre, uporabo, avtorizacijo uporabe strani imetnikov um, pravic intelektualne lastnine. Slišali smo tudi že nekaj izjav in o morebitnih konfliktih. Mobilni podatkovni omrežja bodo v prihodnosti tudi veliko vlogo igrale pri, za medije in um, vedno več sprejema poteka mobilno. Zato je tudi za industrijo oddajanja pomembno, da so v stanju prenesti v sta promet. Kar se tiče 700 megahercnih pasov. Tudi tu so predlagani dobre ukrepe, kar se pa tiče interferenc, pa je treba, pa tu ni možno neko primarno dodeljevanje. Ta pas mora biti dodeljen mobilnim operaterjem, zato da izpolnijo zahteve in te zahteve so lahko pravičene. Kar se tiče Tudi prihodnje uporabe moramo prisluhniti uporabnikom in razviti najbolj koristen sistem za prihodnost. To moramo narediti brez nekih predsotkov. Nasplošno je nova uredba za enotni trg dobra osnova za trg in za korist uporabnike spektrov in z spremembami in prilagoditvami bo lahko zelo uspešna za Evropo. Hvala. Thank you. Thank you Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Pogorel. Profesor eh, iz eh, Telekom Pariteka. for this, uh, this opportunity to uh, lepa za to priložnost, da si lahko gledamo kakšna je situacija uporabe radijskih spektrov v Evropi. Veliko je bilo narejenega, predvsem je ta parlament odigral pomembno vlogo pri um, osveščanju, pri dostopu do spektrumov in druge dejavnosti, ki olajšajo dostop do radijskih spektrov. Če pa si ogledamo trenutno situacijo, pa se mi zdi ta cilj enoten trg telekomunikacije v Evropi, da predlog uredbe, ki ga imamo na mizi, temu cilju ne zadosti v zadostni meri. Res je, cene za kupce na mobilnem področju so um, relativno nizke, kar je dobro za stranke. Če pa si ogledamo strukture na trgu, dinamiko naših, naše telekomunikacijske industrije in dinamiko Eh, brezžične industrije je dobro znano dejstvo in žal mi je, da to ponovno izpostavljam, da tu Evropa zaostaja in če ne bomo ukrepali hitro, potem bomo tvegali, da si bomo utrli pot do gospodarskega upada. Kot smo že doživeli z nasplošno z gospodarstvom. Nekaj predlogov bi rad podal, zato da lahko izboljšamo to pokrajino, ki je izjemno razdrobljena. Kar se tiče trga, spektra, tudi za mobilne storitve je kar grozljivo. Imamo 28 trgov, vsak, vsak trg ima strukturo sneguljčice in sedmih palčkov, eh, imamo več kot 100 operaterjev ki so kot nekako prokonkurenčni, ampak v resnici ta situacija trenutno je taka, da imamo eh, oligarhe, da imamo zaščitene situacije in rad bi podal dva predloga, da bomo res šli korak naprej proti enotnemu trgu za komunikacije. Torej ta razprava o boljšem dodeljevanjem eh, spektrov po celi uh, Evropi. Mislim, da bi bilo to zelo pozitivno, tudi če ne bi vse države bile zainteresirane za to, da delijo ta mehanizem, ampak vsaj, da bi nekako koordinirali več, kot se trenutno počne, da bi koordinirali dodeljevanje teh spektrov, bi bilo to zelo pozitivno v smeri proti enotnem trgu. Drugič, moramo biti realistični. Ampak na določenem področju smo izgubili um, smisel za uh, stvarnost in to so dražbe za radiofrekvenčni spektr. Prosim vas, tele, oziroma telekomunikacijski operateri morajo plačevati milijone in milijarde na dražbah. potem pa imajo težave pri um, investicijah v infrastrukturo, kar je najpomembnejše. Mislim, da moramo najti poti, kot so nekatere države članice to že storile, da bi imeli letne um, prispevke za radiofrekvenčni spektar. Morda bi tudi lahko imeli dražbe, saj je tudi to legitimno, ampak bi morali razpravljati o tem, da ne bi usiljevali teh grozovitih bremen na telekomunikacijsko industrijo in ta, to breme. No, seveda državni proračuni potrebujejo denar, ampak več denarja bodo imeli, če bodo operaterjem omogočili, da opravijo svoje delo, to je, da gradijo mreže, ne pa da plačujejo milijarde, ne da bi imeli enega centa, eh, da, da bi prejeli v zameno en cent od stro, strank. Potem pa zadnja točka, še en argument, ki ga pogosto slišimo. Glede tega, zakaj imamo težave pri odločanju na področju radiofrekvenčnega spektra. Namreč nekatere države naj bi imele neke situacije za poščino in zakonodajo, kar naj bi bilo težko um, tukaj umestiti v evropski, um, evropski, v evropske strukture. In eh, morali bi strukturnimi skladi pomagati tem državam, da bi imeli bolj konvergentno uh, dodeljevanje spektrov in bi s tem omogočili državam članicam, da, gre, da gredo vse v isto smer in z isto hitrostjo v smeri proti enotnem trgu. Eh, no Brez dvoma imamo tudi tu opravka z odločilnim vidikom glede nadaljnega razvoja konkurenčnega notranjega trga v Evropski uniji na področju telekomunikacij. In eh, sedaj so bile omenjene različne perspektive. Preden dam besedo kolegom, bi sama rada opozorila na dvoje. Prvič. Ne smemo pozabiti, da imamo tu pravka s tem delom spektrov, ki je harmoniziran za uporabo elektronskih komunikacij. To pomeni, da pogosto imamo pravka z razmišljanji, ki pravzaprav niso sploh povezani s osnutkom te uredbe, ampak so bolj povezani z politiko spektrov. V zvezi s tem smo tudi imeli predlog in odločitev parlamenta. V vsakem primeru pa gre bolj za to, kar že obstaja. Vse skrbi, ki so bile izražene v zvezi z panogami, ki niso nujno povezane z elektronsko komunikacijo, niso nujno povezane z ciljem tega predloga na področju spektrov v nekaterih uvodnih izjavah je izpostavljeno, da bi se nekoč tudi pasovi oziroma odpiranje pasov, tudi 800 frekvenčnih MHz um, MHz-nega pasova nek preverilo in pri formulaciji pa moramo paziti, saj gre za uredbo, ne moremo preveč uh, povedati o splošnih problemih, ki se pojavljajo z ohranjanjem raznolikosti, medijskim pluralizmom in tako naprej, kajti gre za uredbo, to je zakonodajni instrument, ki se neposredno uporablja. To ni direktiva, kjer lahko se razglablja o splošnih zadevah. Tudi ne gre za poročilo na lasno pobudo, zato moramo biti konsekventni in se um, teh zadev zavedati, zato da ne bomo dopustili, da bi vsebina tega dokumenta tako zašla, eh, da bomo preobremenili vse skupaj in ne bo več uporabno. Ker dejansko ne bo šlo več za to, za kar naj bi pravzaprav šlo. seveda razumem um, želje in misli predstavnikov radijskih in televizijskih um, operaterjev, ampak oziroma postaje, ampak konec koncev gre za spektr za elektronske komunikacije. Podpiram to, kar je rekla komisija. določene vidike bi morebiti lahko še natančneje opredelili, tudi kar se tiče trajanja pravic uporabe uh, spektrov. Tu sem predlagala, da bi to bilo najmanj 30 let za pravice za že harmonizirane. Uh, Že harmonizirana območja, ne le za bodoča, ampak tudi že, za že obstoječa. Uh, tu se seveda postavi vprašanje, kaj se bo zgodilo, če se bo število let podvojilo, plačano je bilo pa samo za polovico let. Tu je treba tudi zagotoviti, da se bodo dodatna področja tudi dodatno plačala kaj ti države članice in nacionalni regulatori morajo tukaj ukrepati. Kot poročevalka in tudi parlament tukaj ne more predpisati, kako naj se to zgodi v dosamezni državi članici. Zdi pa se mi očitno, da če pride do podaljšanja rokov v povezavi s tem kar je bilo prvotno dodeljeno in plačano, potem mora to imeti tudi nek vpliv. Če pa se roki podaljšajo, potem je to vzpodbuda. Med drugim tudi za uporabo instrumenta, ki se ne uporablja, čeprav obstaja. Namreč odkup posameznih področje ali pa najem pravic, recimo, ali zakup pravic. Ali pa izguba že dodeljenih pravic. Torej, trg spektrov postane bolj dinamičen s temi spodbudami, to se mi zdi zelo zanimivo. Mislim, da so to spodbude, ki so vsekakor lahko zanimive. Kajti kot rečeno, v dosedanjih prispevkih, je treba zadeve pognati naprej, kaj ti včasih pride do tega, da kar nekako obtičijo. Je pa tu vedno več sinergij. In vedno večja bo tudi potreba po koriščenju drugih frekvenčnih območjih. Torej, toliko sem želela jaz povedati, sedaj imate pa vi priložnost za vprašanje. Katrin. Euh, Samo manjša pripomba glede same metode in pa parametrov. Prav gotovo imamo določen parameter za to zakonodajo, vendar pa besedilo komisije ne posega v širokem smislu. ali pa na nekakšen problematičen način v trenutno gospodarsko ureditev. Če bomo uporabljali nekakšno metodološko načelo, ki ga bomo spoštovali, potem mislim, da se moramo tega držati, vendar pa moramo biti tudi pazljivi glede načina izvajanja tega dela. To je moje stališče. To sem povedala že med različnimi pripombami, Zdaj pa še spektr. V opredelitveh si nekateri želijo nekakšen skupen trud držav članic, ki ne bi zagotovile usklajeno izvajanje pri dodeljevanju spektrov. No, te razprave še potekajo in videli bomo, kako bo s tem. Pomembno je, da zagotovimo nekakšno razpravo o gospodarski vrednosti obstoječega sistema spektrov da se pogovorimo o morebitnih spektrih v prihodnje in o spektrih, ki bi jih lahko nekako razdelili. Prišli smo do nekakšnega konsenza, pa tudi do strateške izbire in sicer, da Evropski parlament obravnava spektr ob upoštevanju pomislekov sveta. Obenem pa moramo upoštevati tudi vse gospodarske dejavnike, ki jih je ravno kar omenil profesor Pogorel. Imam pa še vprašanje glede skladnosti med trenujnim zakonodajnim okvirjem in realnostjo na sekundarnem trgu, ko gre za izmenjavo pri isti uporabi. Kako bomo to reševali? V primeru, da bomo dobili tudi nekakšno časovnico za dodelitev spektrov, ki bo popolnoma uh, usklajena v vseh državah članicah, kakšen bo učinek za industrijo? tem pa se lahko navežem tudi na zadnje komentarje kolegice PR Castillo. Šlo bo torej za prehodi situacije, kjer se pridobiva frekvence torej v nekakšni skupini držav članic, vendar potem ni treba naenkrat za to plačevati. Zdi se mi, morda nisem prav razumela situacije, vendar bo tukaj prihajalo na kakšno zamenjavo gospodarske paradigme ta dan danes ne upošteva dovolj omenjenih vidikov, vidika plačil in pa dostopa. Zaenkrat eh, morda imamo neke rešitve, ki delujejo, vendar pa si lahko zamislimo tudi nekoliko bolj dolgoročno plačevanje na letni ravni. Lahko pa bi imeli recimo mesečno plačila ali pa druge sisteme. Tukaj moramo obravnavati, obravnavati dve vprašanje in jih urejati. Namreč vedno večjo dinamiko trga, kjer je treba pojasniti tudi vlogo sekundarnega trga, drugič pa je treba upoštevati naložbe. Če podjetja ne bi mogla sodelovati v dražbah, bi bilo to težavno. Vendar pa lahko predvidimo, kako bodo podjetja delovala, ko bomo uskladili te spektre in ko bo treba vlagati. Mislim, da je torej vprašanje povezano z naložbami osrednjega pomena. Hvala, predsedujoča. Eno vprašanje imam. V Južni Koreji sem se na, sem izvedel, da prehajajo že v naslednjo hitrost za prenos podatkovnih paketov, svežno namreč 5G. Kako to izgleda in eh, če sem pravilno obveščen, potem potrebujete krajše točke prenose, torej več anten ali česarkoli že. Kako to izgleda za prihodnje naložbe, ki bodo izvedene, ali bi bila to alternativa? za, da se tu poseže po radijskem, radiofrekvenčnem spektru ali ne? Um, of, uh, uh torej, tako kot tudi predhodni govorci, imam tudi jaz vprašanje. Eno je za predstavnika Deutsche Telekom, drug pa za profesora Pogorela. Pri Bereku bi radi lajšali posel, tako da bi operaterjem omogočili, da vstopijo v spektr, ki si ga želijo. Ne moremo zagotoviti dinamičke trga, niti ne finančne stabilnosti. In vem, da veliki operatorji, kot je, operaterji, kot je vaše podjetje, so bili neprijetno presenečeni zaradi določenih dražb spektrov in določenih zakonodaj. Torej, predlog, da bi se tu poenotili nekako te pogoje v zvezi z spektri, ali bi vaše podjetje bilo pripravljeno um, uložiti milijone evrov za to, da bi dobili dostop do spektrov, medtem ko bi hkrati potekalo dražbe po celi Evropi. Gospod Pogorel, ali pravilno razumem? da ste predlagali niže cene, če bi se tudi ob krati zavezanosti večje pokritosti tudi um, podeželskih regij. Če bi recimo se organizacija zavezala k večji pokritosti, da bi se potem znižalo ceno za spektr. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa lahko damo besedo kar panelistom. Hvala. Bom tudi sam odgovoril v nemščini, vsaj Te vprašanje bi zastavljal v nemščini. Torej, kar se tiče nadaljnega razvoja. Tu imamo mednarodno standardizacijsko časovnico in standard G4, to je LTE, ki je danes eh, tukaj implementiran, eh, je podvržen tej, eh, tem načrtom. Približno 2016 bomo dosegli naslednjo stopnjo, to je LTE Advanced. In ta pri tej bomo koristili več eh, radiofrekvenčnih spektrov in drugih ukrepov in bolj lahko na podlagi tega zagotavljala hitrejše, eh, hitrejši prenos. 5G pa bo sledil približno 2 do 3 leti, leta kasneje. To, kar danes vidimo, so testi, preizkusi, to ni dejansko zvajanje pri 5G. Torej smo na pravi poti. Morda še nekaj v zvezi z LTE Advanced to ni nov standard, to je skupek ukrepov, ki se izvajajo, naprimer več anten ali pa spectrum aggregation, to je najbolj priljubljen ukrep, to pomeni, da pasove iz različnih delov eh, pasov, tako intrapasovi, pa tudi različni pasovi, naprimer 800 ali 1800 ali 2100, da, da to lahko virtualno združim, da zato dobim hitrejše pasove in hitrejše, zagotovim eh, večje hitrosti prenosa. Konkretno ste me vprašali, bo, eh, kako ne pokrijemo nadaljne potrebe. Oziroma, Na naslednji VAC imamo novo točko na dnevnem redu, na VAC 15, kjer bo šlo za to, da bomo predelili nove spektre za IMT in IDU dela na tem, torej nacionalne delovne skupine delajo na tem in pri VFC 15 predvidevamo, da bomo lahko predelili več spektrov za IMT. Kar se tiče radiofrekvenčnega spektra, tu izhajamo iz tega, da se bo Evropa harmonizirala in da se bo pridružila eh, svetovnim dodelitvam, ki že um, obstajajo in ta sklep iz VFC 12, da bomo res to uresničili in da bo potem to namenjeno tudi širokopasovnem prenosu. Ne vidim pa tega konflikta, ki eh, se omenja v javnem, javni debati v zvezi z radijskim mm, oddajanjem. Torej, reševanje tega vidim v časovnici. Če bom, si pogledamo današnje potrebe, eh, ki ga prikazuje tako študije, ki jih poznamo in pa tudi, če si ogledamo sisteme. Torej, ta potreba pravi, da v trenutku med 2016 in 2018 približno bomo s tem spektrom, ki ga danes imamo, ne bomo več shajali za zagotavljanje potreb eh, te mobile roadmap. Hkrati pa radijska frekvenca potreba čas, da se ustrezno odzove v posameznih eh, državah Eh, da uvede neke bolj sodobne standarde. In mislim, da se, bomo, da se bomo tu lahko dogovorili za nek eh, trenutek, tako da v bistvu do teh konfliktov, o katerih je toliko govora, niti ne bo prišlo. Potem še vprašanje v zvezi z dražbami po Evropi. Če bi se na vseh trgih istočasno um, prijavili. No, problem je, da nismo na vseh trgih prisotni, enako kot drugi operateri. Nimamo um, EU28 odtisa in harmonizirani pogoji. To bi pomenilo, da posamezne države ne morejo oblikovati pogojev dražb ali ne morejo um, tudi poslušati neresnih svetovalcev o uh, zadevah, ki jih sami ne razumejo in je potem vse skupaj namenjamo le temu, da se vleče denar iz trga. Če bi tukaj prišli do situacije, kjer bi imeli en, enake pogoje, pravila igre, ki bi se jih države držale in ki bi jih Evropa harmonizirano nadzirala, potem bi bilo to že ogromna ponoč. Potem sploh ne potrebujemo sočasnih dražb v vseh državah, že um, enotna pravila igre bi bila zadosti. Hvala. Hvala lepa. Gospa Nikola in potem gospod Pogorel. Hvala lepa za ta pojasnila. kar sem jaz imel v mislih, poleg pore pač izravnave oziroma pokritosti in um, pa prispevki in pa izravnavo oboje. Hotel sem povedati, da nekatere države imajo težave tudi pokritost nekako. uh, svoje načrte za frekvence uskladiti z drugimi državami. In tu bi predlagali, da bi lahko vsem državam članicam pomagali, da napredujejo v isto smer in v, z isto hitrostjo, če bi izkoristili strukturne sklade za to, da bi lahko um, obnovili svoje frekvence. To bi bil precej radikalen pristop, da bi se pomagalo um, ponovno spostaviti ta trg v Evropi. Hvala lepa, Nikola. Yeah, ja. ja, okay. um, Hvala. Če se odzovem na vprašanje Pilar, seveda vemo, da pravila, ki so predlagana, so namenjena za radiofrekvenčne. Um, spektre, ki so bili harmonizirani. Ampak ta harmoniziran spekter je bil že prej uporabljen strani drugih uporabnikov in postopek praznenja tega spektra zahteva določene načela in regulativna načela, ki so bila pripoznana tudi v svežnju o telekomunikacijah. Zato tukaj predlagamo samo neko pojasnitev tudi kar se tiče opredelitev harmoniziranega spektra, to je treba jasno spostaviti referenco z svežnjem o telekomunikacijah. Ne želim tukaj razširiti področja veljave, želim samo, da so pogoji jasni. Potem smo slišali in res je, da razdelevanje medijev oziroma širjenje medijskih prispevkov vedno bolj poteka preko spleta naprimer televizija se še vedno 93 odstotkov gleda v živo, potem se približno 5 odstotkov gleda posnetke in le 2 odstotka se gleda prek spleta. Ta številka sicer raste, ampak raste počasi in ta odstotek ni zelo velik in eh, lahko si zamislite, da bo zelo velik v prihodnosti in jasno je, da gledanje televizije v živo preko spleta če bi danes vsi šli pogledati televizijo preko spleta, potem to ne bi delalo, potem ne bi mogli gledati televizijo v živo. Zato pravimo, da je ta digitalna platforma še vedno zelo um, učinkovita. Potem pa še naslednja točka, ki je bila omenjena, torej ta povezana televizija, kjer imaš televizijo, ki se združuje z spletnim pristopom tu se res zauzemamo za učinkovito kombinacijo ustreznih tehnologij, zato da se res lahko ponudi dobra storitev um, uporabnikom in z, z, eh, Odajanje na radijskih um, frekvencah je še vedno bolj učinkovito za televizijo v živo, kot pa so to spektri. Uh, pri mobilnem spektru bo tudi še, še veliko zgodilo v prihodnosti in veliko odprtih vprašanj je še, zato je treba tudi se zauzemati za več mobilnih spektrov. Eh, Predlagam, da nadaljujemo z naslednjo razpravo oziroma točko. Na koncu pa boste lahko še vsi podali dodatne pripombe, če boste želeli. Nadaljujemo z gostovanjem. Na začetku J. Scott Markus, poznate ga, že prej podal komentar, je direktor Vika. Naslednja govornica bo RCB Tvitori, direktorica Ekte. In pa še zadnji govornik Guillermo Beltra, višji politični uradnik. Mm pri Belku. Gospod Markus, izvolite. Najlepša hvala, gospod Erkestilo. Kot vedno mi je v veliko čas, da sem lahko z vami. Danes bom predstavil nekakšen povzetek zadnjih treh študij, ki smo jih upravili v imenu odbora ITRE in IMKO. Lahko najdete te dokumente tudi pred seno dvorano. So avtorica gospod Ida Godlović je tu z menoj. Najprej ne povem, kaj je komisija pravzaprav sploh predlagala. Predlagali so določene spremembe pri uredbi o roamingu, novi člen 4a, ko gre za nekakšno zavezništvo v smislu gostovanja. To krije vse države članice in njihove načrte cilje, da dosežemo cilje, ki bodo primerljive z domačimi, v zameno za to, da omrežni operaterji dosežejo določeno svobodo pred. Eh, medijskim nadzorom in tako dalje lahko izvajajo strukturne rešitve, prav tako so neodvisni od konkurenčnosti v smislu strukturnih rešitev. Predlagane spremembe prav tako pomenijo zmanjšanje cene za gostovanje in nobenih dodatnih stroškov za sprejete klice. Mednarodni klici pa se obravnavajo kot ločeni del zakonodaje, vendar so po mojem mnenju tesno vezani tudi na to. Tam je bil cilj, da cene nekako uskladimo z lokalnimi celi in tudi mednarodni mobilni klici ne bi smeli biti nič dražji kot pa klici v okviru gostovanja. Cene torej treba približati domačim cenam in to bo prav gotovo pozitivno za enotni trg. Moje pomisleki pa so pravzaprav bolj vezani na samo metodologijo za doseganje teh ciljev. Zdi se mi precej neverjetno, da bi do teh zavezništev v gostovanju dejansko prišlo, čeprav se o tem veliko pogovarjamo. Transakcije z stroški za ta zavezništva so precejšnji in uh, interesne skupine pravzaprav niso usklajene. Pravzaprav ni dovolj pobud za to, da bi mobilna omrežja vstopala v ta zavezništva. Dosegli bi morda res uh, nekakšno neodvisnost nad uh, nadzorom cen, prav tako bi dosegli neodvisnost od potrebe po izvajanju nekaterih strukturnih rešitev, prav tako pa bi bili osvobojeni konkurence, o kateri pravzaprav nimajo veliko skrbi. Tudi komisija je nekako spodkopala to konkurenco. Predvidevamo torej, da do teh zavezništev dejansko ne bo prišlo. Če se zazremo nekoliko dlje v prihodnost, mislimo, da bi morali narediti naslednje. Zavedati se moramo, da je prednost trenutne uredbe to, da stroške in cene skupaj nadziramo, torej povezano. Če bi želeli doseči nično ceno, naprimer za prejete klice, potem bi morali obravnavati klice, ki so bili manj kritični v preteklosti kot bolj kritične, vključno z nekakšnimi tarifami za zaključevanje in to je treba obravnavati na koliko drugačen način, kot predlaga trenutna uredba. Veliko vas razume, kakšne so osnove za gostovanje, za eh, odhodne klice in tako dalje. Prav tako imamo naprimer pričija IOT iz domačega omreže v omreže gostovanja, čisto v redu. Vse to je navedeno v tej uredbi o gostovanju. Za prejete klice pa pravzaprav nimamo vele prodajnih plačil. Imamo nekakšno zaključno tarifo, ki jo plačuje domače omrežje, gostujočemu omrežju in tako dalje. In obenem se posreduje nekakšna malo prodajna cena oziroma stroške se plača domačemu omrežju v neki države. Razlika v teh tarifah pa je kritičnega pomena. Komisija intenzivno že več let dela na usklejevanju teh tarif, vendar pa še vedno ni tako blizu cilju. Gre za nekakšno razmerje 4 proti 1 po državah članicah, čeprav organiziramo, eh, če lahko ignoriramo ob enem tudi primer Luksemburga. Gre torej za razliko 3 centov od najviše tarife do najniže. V nekaterih primerjih omrežni operateri torej bi izgubili 3 cente na minuto. Vprašanje, zakaj bi to sploh želeli? Naš argument je, da bi morali to torej obravnavati na povezan način in da zato potrebujemo veliko bolj črpno analizo. Komisija bi pravzaprav ločila stroške, ki bi ostali v takšni obliki, kot so že v priporočilu v leta 2009 in trenutni zakonodaj. Mednarodne klice bi obravnavali kot nekakšen ukrep za zaščito potrošnikov v novi uredbi. Uh, te stroške gostovanja pa bi obravnavali drugače v okviru uredbe gostovanja. Tukaj imate torej različne zakonodajne instrumente, čeprav bi morali biti vsi povezani. Ob upoštevanju tega moram povedati, da mislimo, da bi ta zakonodaja pravzaprav upočasnila namesto pospešila premik k nižjim cenam za gostovanje. Gre torej za nekakšen trud, ki bi ga lahko bolj eh, učinkovito namenili drugim zadevam upoštevati moramo tudi mednarodne določbe in to na celovit način. Toplo pa pozdravljamo usklajeni pristop, kot je naveden v poročilu parlamentarnega odbora. Gre torej za randljiva vprašanja, ki jih moramo previdno obravnavati. Imamo tudi pomisleke glede splošnega predloga, ki je strukturno predvsej zapleten. Kot je že povedala gospod Del Castillo, je poenostavitev bistvenega pomena. Ena izmed težen v trenutnem sistemu je predvsej jasna hierarhična struktura. Komisija pa predlaga naslednje, ne le pri gostovanju, da se nekateri ti vsebinski elementi nekako prekrivajo, zaradi česar tega pravzaprav ni lahko razumeti, zakaj gre. Tukaj gre za nekakšno špagetno strukturo, če lahko tako rečem, zaradi česar je še toliko teže vzdrževati to, ta okvir. Pri tem, kar predlaga komisija, je bistvenega pomena, da ne zavržemo vsega, kar naenkrat. Nekateri vsebinski elementi so namreč koristni in ob upoštevanju tega predlagamo, da prioritetne ukrepe izvajamo selektivno, ukolikor je mogoče, pa mislimo, da bi bilo treba vse skupaj radikalno poenostaviti. In um, tukaj se popolnoma strinjamo tudi s tem, kar so predlagali kolegi. Toliko z moje strani. Hvala. Mrs. Eh, Fittori, it is floor is Gospa Fittori, izvolite. Najlepša hvala, hvala za povabilo, da predstavim stališče industrije glede predloga o gostovanju. Nekaj vodnih besed. Ekta podpira splošne cilje, da odpravimo previsoke stroške za gostovanje za končne uporabnike. Obenem pa mislim, da bi morali zagotoviti tudi pozitivno izkušnjo gostovanja za tiste potrošnike oziroma uporabnike, ki potujejo čez meje. Zato podpiramo zamisel, da bi morali imeti nekakšno pot proti nekakšnemu skupnemu Rimu v tem smislu, vendar pa to pod konkurenčnimi pogoji, v katerih bi vsi operateri lahko delovali, ne le tisti operateri, ki ima zelo velik odtis na evropski trg. Ti bi morali torej biti v nekakšni učinkoviti konkurenci. Poleg tega je pomembno tudi, da imajo industrijski akteri določeno pravno gotovost in da je za njih delovanje predvidljivo v smislu predpisov, ki se izvajajo treba vedeti tudi, kakšne naložbe so potrebne za to, da se zagotovi skladno s temi določbami in predpisi. Zdi se, da imamo trenutno na voljo različne rešitve in možnosti, ki pravzaprav vodijo v različne smeri. Obenem imamo nekatere pravno zavezujoče časovne roke v tretji uredbi o roamingu, kar zavezuje industrijske akterje, da zagotovijo razvez do leta 2014 oziroma ločevanje do leta 2014. Zakaj imamo možnosti, ki gredo v različne smeri? Če omrežni operaterji želijo zmanjšati stroške za gostovanje z nekakšnim zavezništvom, namesto z ločevanjem, in, če tudi, in tudi če dodatne stroške za gostovanje pripovemo za zakonodajo do leta 2016, potem bo obveznost ločevanja decoupling postajala brezmiselna. Decoupling smo najprej spostavili ravno zaradi tega, da bi ustvarili potrebno konkurenco tako, da bi tržne sile nekako same znižale cene za gostovanje. Če pa bodo dodatne stroške odpravljene z drugimi metodami, potem ne bo smiselno pravzaprav vlagati v decoupling oziroma razvezovanje. To bo popolnoma odveč, prav tako bo nesmiselna obveznost za ločevanje. V tem kontekstu mislim, da industrijski akteri pozivajo zakonodajalca in da je to popolnoma utemeljeno. Industrija torej naj skrbi za smiselne naložbe skladno z zakonodajo, to je rešitev. Potem pa še nekaj upozorj s tem, kar smo že omenili. Bistvenega pomena je, da se zavedamo, da če bomo odpravili stroške gostovanja z zakonom, se moramo zavedati nekaterih veleprodajnih stroškov, ki bo, jih bodo morali nositi operateri, naprimer tarife, prekinitve ali zaključka. In to bo morala industrija kriti. Tukaj bi lahko prišlo do nekakšnih negativnih posledic za potrošnika, če potrošniki, ki ne uporabljajo storitev gostovanja, bodo morali nekako horizontalno podpirati stroške gostovanja, ki jih uporabljajo drugi uporabniki, ki dejansko potujejo čez meje. Mislimo, da to ni najbolj potrošniku uporaben eh, prijazen izid. In zadnje, kar sem želela povedati, je to, da je pomemben tudi naslednji razmislek. Če bi dodatne stroške gostovanja odpravili z zakonom, kot predlaga poročevalka. Mislim, da moramo to dopolniti tudi z pravilom pravične uporabe, skladno s tem, kar je že na samem začetku predlagala komisija. Najlepša hvala. Muchas gracias, Doña Pilar. And thank you to the ITRE committee uh, for inviting BELG, the European Consumer. Najlepša hvala. Gospa Pilar, lepo se vam zahvaljujem, da ste nas eh, povabili na ta sestanek. Sem predstavnik Belka, torej eh, Evropske potrošniške organizacije, 40 eh, združen potrošnikov iz več kot 30 evropskih držav predstavljamo. In lepo pozdravljamo predlog komisije, ki je zelo ambiciozen. Vzpostavljanje notranjega trga za potrošnika traja že kar nekaj časa. In vsako leto, ki mine, pravzaprav doprinese dodatne, pomembne spremembe, vedno več potrošnikov potuje in tako dalje, potrebujejo čezmejne storitve. Naj vas opomnim na sklic iz leta 2013. Šlo je za digitalno agendo. Nacionalne tarife naj bi torej nekako bile odpravljene do leta 2013, tako da bi bile tarife odpravljene za celotno Evropsko unijo. S tem bi se popolnoma strinjali in pozivamo so zakonodajalce, da izkoristijo to priložnost in uvedejo nekatere ukrepe, s katerimi bodo to lahko dosegli. Namen predloga komisije je spodbujati razvoj gostovanja doma tega načela in to je smiselno z vidika potrošnika. Predlagani mehanizem v členu 4a pa vodi v nekatere pomisleke in želel bi pozoriti na dva. Prvi je, predlagani mehanizem glede kolektivnih dogovorov bi lahko imel precejšnji učinek na konkurenčnost, pa tudi na količino in pa spektr ponudbe za potrošnika. S pobudami bi tako lahko pravzaprav prav dali prednost tistim večjim monopolističnim akterjem na škodo manjših in ta mehanizem bi pravzaprav lahko bil zelo slab. Če pa bi predlog začeli izvajati, bi bilo to dobro rešito. Potem pa še demografska merila. Zaradi tega bi lahko prišlo do Evrope, ki deluje po dveh hitrostih. Nekateri bi dobili eh, nov sistem, torej gostovanje doma, nekateri pa ne, odvisno od njihove domače države in pa od eh, države, države sedeža njihovega operaterja. Mehanizem je precej kompleksen, tukaj pa ni nobenega jasnega cilja, zaradi tega bi se lahko zmeda potrošnikov še povečala, obenem pa tudi njihovo nezaupanje v storitve mobilnih omrežjih. Če trgu pozitivna sprememba ne bo uspela, mislim, da bi morali so zakonodajalci tudi znotraj Evropskega parlamenta govoriti o tem, da bi do leta 2015 odpravili te stroške. In eh, osrednja razprava bi se morala ukvarjati ravno s tem. omejitve za stroške gostovanja niso dovolj padli. In menimo, da podatkovne meje so čisto preč visoke, bi jih morali znižati. Malo prodajne omejitve bi morale biti največ dvakrat više od vele prodajnih. In tukaj se pridružujem tudi gospodu Markasu iz Vika, ki pravi, da s ciljem tega, da se ustanovi enotni trg, je treba odpraviti dodatne stroške za čezmene storitve. Če želite v digitalnem obdobju dejansko imeti enotni trg, potem je treba odpraviti uvire za potrošnike, potrošnike, ki lahko kličejo družinskega člana, ki je morda lahko stran samo nekaj kilometrov, vendar čez mejo. Po istih cenah, kot če bi klicali recimo soseda, v realnosti pa so te storitve še vedno zelo dragocene in zelo daleč od tega, da bi pomostili vrzel z domačimi storitvami. Opozarjamo vas na tretji odstavek 21. člena, in zahtevamo, da se to besedilo ohrani in izboljša. Ko bodo potrošniki lahko telekomunikacijske storitve uporabljali, ne da bi jim bilo treba razmišljati, ali je nekdo v drugi državi, v isti državi ali ne, ali potuje ali ne, potem bomo lahko začeli govoriti o enotnem trgu. Hvala. Bien, eh, muchas, eh, Najlepša hvala. Najlepša hvala gospod Beltra, za te komentarje. Zdaj pa predajam besedo panelistom, na to pa bo potekala še izmenjava mnen s komisijo in predstavniki socialno-ekonomskega odbora ter odbora regiji. Čeprav mislim, da predstavnikov socialno-ekonomskega odbora ni več z nami. Naj pojasnim določene vidike mojega predloga. Moj predlog, predlog je vezan na gostovanje. mislim, da analize ne moremo zavreči. Gostovanje je postalo nekakšen mehanizem za ohranjanje stika. Že s več kot sedem let urejamo to politiko, vedno smo imeli nekakšne iste rešitve, določili smo nekakšno mejo, nekoliko smo znižali stroške. Uh, določili smo mejo za roaming 1, roaming 2, roaming 3, torej za vele prodajne cene in za malo prodajne cene. Zdaj pa bomo verjetno dobili še več uredb za gostovanje, s katerimi bomo nižali stroške. Čisto iskreno naj povem, če govorimo o enotnem trgu za telekomunikacije, potem to še ne pomeni, da s tem, ko bomo odpravili gostovanje, bomo lahko v celoti razvili enotni trg za telekomunikacije. Je pa tukaj prav gotovo določen gospodarski učinek, ki bo prizadel žepe in denarnice državljanov. Obenem s tem posredujemo tudi simbolično sporočilo, če bomo odpravili te omejitve. Gre za precej oprijemljivo omejitev, ki vpliva na vaše zmožnosti uporabe komunikacijskih sredstev, ko zapustite domačo državo. Omejeni ste v smislu uporabe telefona, v smislu uporabe prenosnih računalnikov, tablic in tako dalje. S tem se stvari zapletajo, prav tako se zapletajo življenja. Morali bi si prizadevati, da bi bilo vaše življenje lažje, da bi lahko uživali v koristih evropskega državljanstva. Potrebujete torej enostavne rešitve, ne pa drage možnosti. Seveda, morda tukaj so nekatere brezžične možnosti, s katerimi se stroški znižajo, vendar pa smo prav gotovo vsi že doživeli situacije, v katerih nismo mogli uporabljati teh orodij. Zaradi tega, ker je bilo to naprimer preveč drago. Recimo, da nekdo prihaja iz Portugalske, Grčije, Nemčije, Polske, Švedske, vzamejo v roke telefon in kličejo domov ali pa odprejo tablice in si naložijo celo kopico podatkov. Ko se to zgodi, se dojemanje situacije bistveno spremeni. Če to omogočite, se tudi odnosi, komunikacija med ljudmi nekoliko spremeni. Mislim, da bo to jasen signal iz Evropske unije tudi drugim regijam, regijam po celem svetu, da se premikamo naprej, da napredujemo na tem področju in da dejansko krepimo enotni trg. To pa seveda privede do izjemnih gospodarskih koristi, predvsem za potrošnike. Zato moramo sprejeti politično odločitev, enkrat za vsele moramo dejati, da bomo zaključili s trenutnim sistemom. To moramo narediti po skoraj sedmih letih regulativnega urejanja. Kako naj to naredimo? Najprej moramo zagotoviti pravno gotovost. Gre za temeljno načelo, ki ga moramo poštevati. Če to storimo zdaj, potem bomo to lahko naredili verjetno tudi na kateri koli točki v prihodnosti. Ugledati si moramo, kakšna je zakonodaja na tem področju. Ni dovolj, da rečemo odlično, odjutraj naprej ne bomo imeli več dodatnih stroškov za gostovanje, nobenih dodatnih tarif za gostovanje, no tega ne moremo doseči kar tako. Trenutno zakonodaj smo sprejeli šele pred enim letom. Pravno gotovo se torej treba ohranjati. In ravno zato nisem razmišljala o letu 2014-2015, zazrla sem se dlje v letu 2016. Mislim, da je to smiselen časovni okvir za tiste, ki ponujajo te storitve. Podjetja, družbe, operaterji bodo imeli tako dovolj časa, da se pripravijo na spremembo. In to je nekaj, nekaj kar bi lahko obravnavali tudi v povezavi z pregledano različico okvirne uredbe. Zakaj bi zdaj investirali v decoupling, v razvezovanje, ločevanje, če se bo situacija kmalo spremenila? Zazreti se moramo v leto 2017. Takrat bomo potrebovali novo uredbo, roaming 4. Torej. Nihče ne pravi, da bi morali spremeniti sistem ločevanja, morda ta ne bo deloval, morda bomo morali leta 2017 spet izbrati neko drugo rešitev. Imamo torej dovolj časa za to. Torej, načrtovati moramo za naložbe do leta 2016 in če bo sistem deloval dobro, potem morda spoh ne bomo imeli več nobenih stroškov za gostovanje tudi takšno situacijo si lahko zamislimo. Videti moramo še, ali bo vse skupaj delovalo in eh, tekom tega procesa bomo morali ocenjevati sistem, izvajanje sistema. Mislim pa, da si moramo določiti nekakšen časovni rok za to, da odpravimo stroške gostovanja. Prav tako si moramo ogledati meje za vele prodaje oziroma to večjo porabo. Leto 2014 naj bi torej določili mejo za vele prodajo na področju gostovanja. To je vse, kar sem želela povedati, morda sem nekoliko predolgo govorila, vendar sem želela obrazložiti svoje stališče. Salvador, najlepša hvala predsedujoča. Imam le nekaj kratkih pripomb. Prisluhnil sem zadnji predstavitvi, ki jo je, podal, je podal predstavnik potrošniške organizacije. Omenjal je zastarele stroške gostovanja. Želimo biti konkurenčno gospodarstvo. Zavedamo se, da obstajajo trge, ki so bolj integrirani, bolj poenoteni, naprimer ameriški. Predsedujoča je govorila tudi o enotnem trgu in pa o gospodarskem potencijalu, ki ga ta ponuja. Vendar pa je gostovanje tudi politično vprašanje. Uredba Romih 3 je bila sprejeta, zaradi tega, ker so takrat evropski državljani dejansko videli, kaj lahko za njih stori Evropska unija. Morda pretiravam, vendar pa je takrat res eh, obladal nekakšen občutek, da končno Evropska unija nekaj počne za nas, zma, zmanjšuje stroške glasovanja in tako dalje. Tukaj torej zadeva ima nekakšno politično vsebino. S tem bi lahko okrepili tudi občutek evropske integracije. Če se ogledamo prihodnost enotnega telekomunikacijskega trga, sam koncept gostovanja pravzaprav ni smisen. Pilar je omenila tudi pravno gotovost. Ne moramo kar naprej spreminjati časovnih rokov, spreminjati predpisov iz enega dneva do drugega. Potrebujemo nekakšno pravno gotovost za operaterje in pa za ponudnike, še posebej, če želijo ti dolgoročno vlagati. Gostovanja moramo odpraviti in s tem bomo zagotovili tudi več sredstev za operatere in ponudnike. To je menil tudi gospod Markus, ki se je spraševal, ali imamo jasno časovnico. Lahko bi prišlo tudi do upada prihodkov ravno zaradi tega, ker ne bo nobenih stroškov gostovanja. To pa bi lahko izravnali tudi z večjo porabo. Ko se bodo ljudje odpravili v druge države v Evropske unije, enostavno izključijo gostovanje in poiščejo brežična omrežja. Ne uporabljajo teh storitev. Ali imate kakšne statistike ali informacije o stroških in prihodkih in kako naj bi se to odvilo? Najlepša hvala, Salvador. Še kakšno vprašanje strani poslancev, če ne? Potem predajam besedo govorcem na to pa lahko nadaljujemo z zadnjim delom obravnave. Um, okay, uh, torej, želim odgovoriti na zadnje vprašanje uh, najprej. Torej, če ljudje potujejo in kako bi to uh, vplivalo na cene. Torej, uh, pri podatkih bi to koristilo več kot samo pri klicih. Tudi pri oceni učinka je bilo to upoštevano pri komisiji in sicer, ko so pripravili, pripravili uredbo o gostovanju 2012. Štefan Hönig je to um, um, in je ugotovil um, elastičnost, torej minus 2, minus 7. To ni tako veliko kot minus 1. Se pravi. Um, Eh, povečana uporaba ne izravna eh, zmanjšanja. Eh, torej ne pridobijo pri obsegu, kar zgubijo pri višjih tarifah za gostovanja. Seveda pa tu izhajamo iz podatkov 2011 in takrat so bili stroški še večji in minus ena je bil rezultat. In če bi zmanjšali tarife za gostovanja, to sicer um, pomaga uporabnikom in od leta 2011 se je to tudi zgodilo. Ampak pri um, podatkih in pre, za prenos podatkov so podatki veliko bolj uh, optimistični kot pri glasovnih klicih. Ali želi še kdo kaj temu dodati? Jermo Beltra, prosim. Hvala. Govoril bom špansko, ker imam tu priložnost za to. Želim povedati še nekaj v zvezi s tem, kar ste povedali vi, gospa Del Castillo. Popolnoma se strinjam s tem, da odprava gostovanja pomeni nekaj simboličnega. Čez mejni klici pa so druga plat medalje pri tem, ali so to francozi ali španci, je v bistvu vseeno. Mednarodni klici so pomembni za trg čezmejni klici so pomembni za notranji trg, seveda smo za pravno varnost. To je zelo pomemben instrument, tako da bo industrija imela več eh, varnosti pri načrtovanju. Ampak to, kar ste povedali, je zelo dobro. Ni, ne vidimo nobenega razloga za to, da bi eh, to razvozlavanje, ločevanje bilo ne eh, skladno z roamingom, z gostovanjem. Mislim, da skrbimo za večjo varnost in gotovost na notranjem trgu, in sicer na enakem nivoju kot na notranjem trgu, s tem po eno, se poenotijo ti pogoji in to, kar ste povedali ob koncu. Vse bo odvisno od tega, kako bo. Um, potekalo tu ločevanje decoupling in od učinkovitosti bo odvisno, ali bomo dosegli dobre rezultate ali ne. Tega zdaj še ne vemo, to bomo videli šele v prihodnosti. Da pa bi lahko to ocenili, potrebujemo določen čas. Prav na varnost se v bistvu nanaša na nekaj drugega. Pravna varnost pomeni, da potrebujemo eh, pametne roke za prilagajanja za, pri posameznih projektih in predvsem tudi za testiranje posameznih projektov pri ločevanju decoupling pa v bistvu še ne poznamo rezultatov. Mednarodni klici to pa je spet neka druga tema, kajti tu imamo opraviti z nereguliranim trgom in to je nekaj posebnega. Torej, prej sem že rekla, da so gospodarski vidiki zelo pomembni pri vsem tem, treba je zmanjšati stroške za vse državljanke in državljane, vendar tudi simbolna vrednost je dovolj pomembna, da si od posledic pričakujem veliko tudi v ekonomskem eh, pogledu, vendar eh, to je politična odločitev, da se eh, Eh, odpravi eh, jo tarifezorom za gostovanje. Business as usual bi pomenilo, da pustimo neizkoriščene te priložnosti in da državljanom še naprej zaračunavamo visoke stroške. Sedaj dobi besedo komisija in potem eh, odbor regij. do 18.30 ure imamo še čas, komisija in odborigi gotovo ne boste govorila do 18.30 ure po teh dveh prispevkih bomo še lahko nadaljevali z razpravo. Rapporteur, shadow rapporteur, members. Gospod poročevalec, poročevalci, desinci, poslanke in poslanci, najlepša hvala za to, da ste nas povabili na ta popovdanski sestanek. In če rečem, da se zahvaljujem za to predstavitev, potem to ni samo iz vljudnosti. Eh, razprava danes. Vedno slišimo, da je bila zanimiva razprava, da se zahvaljujemo za povabilo in tako naprej. Ampak tokrat to res menimo. To je bil zelo koristen dan. Veliko smo si za. Pisali. Veliko je bilo uh, idej, o katerih je treba še razmisliti in mislim, da smo se danes naučili veliko in tudi včeraj na predstaviti v odboru IMKO. Torej, velika zahvala, seveda tudi iz vljudnosti, ampak predvsem iz uh, odkritosti. Ko Eh, ko je podpredsednica komisije predstavila ta svižnj, je rekla, da verjame v eh, demokratični proces in da verjame in da je prepričana, da bo eh, demokratični proces izboljšal naš predlog in zato smo tu. Mi smo dali nek prvotni predlog in skupaj z vsemi deližniki smo vključeni v proces, v katerem bodo so zakonodajalci opravili dobr, dobro delo pri izboljšanju našega predloga. V tem duhu smo danes tu in nadaljevali bomo to sodelovanje s eh, parlamentom in svetom. Evropski eh, svet je že eh, prišel do zelo pomembne točke pri tem že kar dolgem eh, postopku sprejemanja teh odločitev. Svet je rekel, to je pomemben predlog za Evropo, to ima prednost. In to je del preoblikovanja evropskega gospodarstva v digitalno gospodarstvo. In to je del okrevanja Evrope in ustvarjanja delovnih mest in zagotavljanja rasti. Eh, nadaljni pomemben korak je bila objava poročila strani dveh poročevalcev, zelo profesionalnega poročila poročevalcev v odborih IMKO in ITRE. In zelo cenimo, da je uspelo v tako kratkem času opraviti to eh, odlično delo skupaj s poročevalci v Senci in drugimi, ki so sodelovali še enkrat. Eh, velika zahvala za to kar se je vč, zgodilo včeraj, pa tudi danes, pokaže, da uh, um, se spremenijo zadeve pri tem svižnju. Ta svež, torej že pred, uh, eh, prednje je bil predstavljen svežen, so rekli, da je kontroverzen. Nekateri dvomijo o smotrnosti tega. Uh, jaz menim danes, razen da česar nisem dobro razumel, slišal sem, da vsi govorijo o konvergenci, o skladnosti, o pomim, pomenu tega svežnja in o tem, da je pravi namen tega svežnja. Berek pri tem eh, koristno prispeva k tej razpravi in Evropska komisija se Bereku za to zahvaljuje. Berek mora odigrati seveda tudi vlogo kritika, kritično vlogo, sicer ne bi bila neodvisna organizacija, vendar to igra na zelo konstruktiv način. Pa tudi druge organizacije deližnikov so bile zelo konstruktivne in strokovnjaki so bili konstruktivni. Parlament, vaša poročevalka, uh, Eh, vsi eh, omenjajo točke, o katerih je res treba razmisliti, ampak vse to v zelo konstruktivnem duhu. Želim se vrniti na posamezne točke, pri čemer moram seveda povedati, trenutno nimam nobene avtorizacije za sprejmanje kompromisov. Eh, to moram seveda povedati na začetku, ampak sej me poznate in eh, veste, da bom poskusil biti čem, čim bolj pre, precizen v svojih opombah. Lahko pa in avtoriziran sem reči, da bo komisija v tem procesu odprta in fleksibilna in da bo prisluhnila vsem, da bi našli tudi čim prej kompromis. To je eh, stoodstotno uh, tako in uh, podpredsednica Krus je to že rekla in to povdarjam tudi jaz da pa sedaj grem na posamezne točke, ki ste jih obravnavali danes. Mislim, da ugotavljamo veliko skladnost glede pomena omrežne neutralnosti in tudi neutralnosti te politike spektrov. Videli smo že v poročilu nekaj zanimivih idej, nekaj idej se je pojavilo včeraj in danes in mislim, da imamo z vsem tem zelo dobro izhodišče za napredovanje pri teh dveh točkah. To je zelo pomemben rezultat. Po tem, kar zadeva enotno dovoljenje, enotno avtorizacijo, moram reči, da komisija ni emocionalno predana določeni rešitvi, temveč gre za rezultat, ki naj ne bi bil birokratski proces. Po nudniki naj ponujajo svoje storitve, ne da bi plačevali dodatne pristojbine, seveda pa tudi ne sme prihajati do izsiljevanja podjetij strani držav članic, s tem, da rečejo, eh, damo dovoljenje samo pod določenimi pogoji, seveda ne sme priti do kršitev, ampak to se ne, ne sme uporabiti kot politični pritisk. Eh, Eh, torej ta možnost naj bi obstajala, da se ponujajo storitve povsod po Evropi. Poročevalka je tudi podala ideje za poenostavitev procesa in razumem, da tudi Berek to podpira. To si moramo ogledati ponovno. To si bomo, obr bomo obravnavali v duhu, ki sem ga omenil, ki sem, o katerem sem govoril. Torej, da eh, podjetja lahko ponujajo storitve povsod na čim bolj učinkovit način. Kateri postopek bo to najbolje omogočil, o tem je treba razmisliti na osnovi teh predlogov. Zato seveda pozdravljamo to razpravo. Kar zadeva vele prodajo, mislim, da moram ponoviti ponovno, in to smo storili res že pogosto, ampak mogoče je to treba ponoviti, da ni nikjer zapisano v predlogu, da komisija daje prednost eni od rešitev. To, kar piše, je načelo. Zapisano je načelo, ki se glasi takole. Regulatorji naj bi izbrali najbolj sorazmirno rešitev glede regulatornih pogojev v posameznih državah članicah. Če so virtualne rešitve boljše kot um, fizične, če pa je eh, fizična rešitev boljša, potem naj bi se uporabilo to. Ampak nikjer ne piše, da uh, ima ena rešitev prednost pred drugo. In še druga. Drugo napačno razumevanje predloga je, da gre za usiljevanje neke standardne rešitve. To ne piše v tem osnutku. V osnutku piše, da naj bi sodelovali, da bi prišli do evropskega skupnega standarda za virtualne proizvode za bitstream. Slišali smo, da je to predvsem za Eh, podjetja pomembno, ampak tudi za javno administracijo, za računalništvo v oblakih. Vse to so primeri, kjer je virtualni standardni produkt pomemben. Studi, študija je bila izvedena eh, pred dvema letoma o tem, če ne bi imeli rešitve na evropski ravni. In eh, priporočili so, da predvsem um, standardiziramo bitstream protokol in zato me čudi, da so nekateri začudeni nad tem predlogom komisije. Um, dobrodošlo nam je, da Berek želi delati na tem in v konstruktivnem duhu moramo razpravljati o tem, ampak moramo pa tudi samo kritično pripomniti, da bi to morali storiti že zdavni se zgodilo. Dobro. Če ne, naj se zgodi sedaj. Če eh, tega sploh ne bomo upoštevali, bomo izgubili dve nadaljni leti. Imamo pa tudi neko umisno pot, torej da se ta proces eh, sedaj začne in potem ga dokončajo regulatorji. To bi bil možen scenarij ki ni sicer scenarij našega osnutka, ampak scenarij, ki je išel iz te razprave, ampak kot rečeno nisem avtoriziran, da grem še dlje. E, o tem se lahko razpravlja, ampak da bi vse skupaj črtali, da bi. E, standardizacijo proizvodov črtali iz osnutka, to verjetno ni prava pot za nadaljevanje eh, v zvezi s tem, kar zadeva upravljanje, menim, da moram reči, da smo hoteli okrepiti berek, da bi imeli eh, močan in neodvisen berek. Zato pozdravljamo eh, to, kar je povedal predsednik bereka in sicer, da bo berek na naslednjem plenarnem zasedanju um, um, razmišljal tudi o stalnem. stalnega izvršnega direktorja, videli bomo, kakšen bo rezultat in ali se bo svet strinjal s tem. Gostovanje. Podpiramo eh, predlog poročevalke, da se odpravijo tarife za gostovanje. To eh, zahteva komisija. Parlament eh, z resolucijami to tudi zahteva. Gospa Krus je to predlagala. Konec roaminga, konec gostovanja Torej, je nujen v današnjem svetu, eh, nas ne, more, ne smejo prisiliti, da izključimo tablične računalnike, mobilne telefone in tako naprej, da bi se vse ustavilo na mejah. Eh, kaj pa, če bi eh, isto veljalo za monitoring in tako naprej? Torej, ne, roaming, gostovanje je nekaj, kar je kar pripada preteklosti, to mora biti jasno. Vendar v nečem se mogoče ne strinjamo z drugimi. Odprava gostovanja ne sme voditi do večje regulative, to bi bilo pa res paradoksno. Torej, če edina, edini način za odpravo gostovanja, če bi s tem želeli povečati regulativo glede cen in tako naprej, to ta postopek bi potem res iztiril. Potrebujemo um, rešitev, ki izhaja tudi iz industrije za odpravo roaminga. Torej lahko se seveda pogovarjamo o časovnici, ampak malo čudno bi bilo, da če bi s koncem e, gostovanja roaminga morali povečati regulativni pritisk, e, sedaj nekaj o mednarodnih klicih. Res je, to liberaliziran trg, o tem ni nobenega dvoma. Naš predlog ni, da bi se to spremenilo to načelo spremenilo, temveč gre za ukrep preglednosti, da se zaščiti šipkejši del prebivalstva. Uporabnik, ki ve, kako, eh, kakšne možnosti ima lahko uporabi Voice eh, v IP ali druge možnosti, nekateri pa se tega ne zavedajo. V nekaterih državah 60 odstotkov ni obveščenih in plačuje visoke cene, ko potuje po Evropi. Če eh, telefonirajo med Portugalsko in Vilniusom. Vilno je to 1,2 evra na eh, minuto. Eh, eh, ali želimo regulirati cene? Ne ali želimo eh, zaščititi potrošnike. Torej, dobro bi bilo, če bi parlament predvidel ukrep, ki ni eh, določitev zgornje cene, temveč preglednost, transparentnost zaščito potrošnikov. In bili bi zato, če bi tudi Berek razmislil eh, o rešitvah v tej smeri. Najlepša hvala za vašo pozornost. move to next uh, which is the committee of the region representative just let me uh, tell you something i miss naj vam povem še naslednje pripričan sem da lahko na koncu dejansko pridemo do nekakšnega konsenza da bomo na koncu dobili tudi odličen predlog vendar pa naj povem še nekaj drugega o gostovanju paziti se moramo rešitev, ki so preveč vezane na industrijo. Ne zaradi tega, ker industrija ne bi smela sodelovati v procesu, v oblikovanju in določanju cen, veleprodajnih tarif in tako dalje. Državljanom in pa industriji ne morete reči, poslušajte, to bo čisto enostaven postopek, ne vemo sicer, kdaj bo končan. In pa vse to želimo narediti ravno zaradi določenih zahtev glede vele prodaje, kot je zapisano v mojem predlogu. Ampak moramo posredovati jasno sporočilo, da bomo do tega in tega datuma dejansko začeli izvajati te določbe, da se bo takrat to zgodilo. Po sedmih letih eh, regulative na področju gostovanja po mojem mnenju ne moremo sprejemati dodatnega zapletenega urejanja. Gostovanje torej ne bo več sprejemljivo za naše državljane. Industrijski akteri imajo torej dovolj časa, da se soočijo s tem predvideni datum je leta 2016. Imajo torej čas, da se držijo zahtev, ki izhajajo iz pravne podlage in tako dalje. In tudi komisija bi morala prevzeti vodilno vlogo pri pregledu veleprodajnih trih. Potem pa bi moral biti signal absolutno jasen in nedvomen. To je moje stališče. Potem pa še odbor regiji, izvolite, lahko se predstavite. Eh, Hvala. Gospo, gospa poročevalka, moje ime je Frank Zimmermann, sem poročevalec za svežen o telekomunikacijah in predlog komisije v odboru regiji. Veseli me, da imam proložnost, da prisluhnem vsem tem pobudam in da jo lahko to vključim tudi v našo razpravo. Veselim pa se tudi zagotovila komisije, da bodo upoštevali ideje, ki smo jih tu slišali in da bojo tudi pripravljeni za kompromise. Uh, Zato želim čisto na kratko izpostaviti le nekaj vprašanj, ki bodo morda tudi ponazorile naš način delovanja. Torej, pridružil bi se predstavnici European Broadcasting Union in drugim, ki so izrazili načelno vprašanje, ali res pravni instrument uredbe potrebujemo za čisto vsako področje ali ne bi bilo bolje raje um, se navezati na obstoječi zakonodajni okvir in ga razviti v tej smeri, da bomo lahko izvedli realistične korake pri izvajanju in pri preprečevanju fragmentacije v Evropski uniji. Torej, morda je v tem kontekstu več oziroma manj več, ne pa da tukaj skušamo presegati same sebe in uh, ne priznavati razlike v državah članicah. Potem drugo vprašanje, kar se tiče radiofrekvenčnega spektra. Ali je za izboljšanje harmonizacije in preprečevanje fragmentacije, ali je res pravilno, da v ta namen koristimo uredbo in da že v celem, eh, na celem tem področju imamo neko evropsko regulacijo. Ali ne bi bilo morda bolje, tako kot smo že slišali, da bi si dejansko gledali, kakšna je uporaba teh frekvenc, ki je to učinkovito, ki lahko še naprej razvijamo in ki lahko na evropski ravni res dobimo učinkovitost in potem to področje izluščimo in ga podvržemo um, zakonodaji, pri drugih področjih pa še omogočimo neko uh, skupno odločanje med državami članicami. Naprimer, če DVBT2 je možnost, da se odpovemo določenim širokopasovnim uh, frekvencam, potem bi bilo možno, da bi tu prišli do drugačne uporabe, ne pa obratno, da to že vnaprej um, to urejamo in tukaj anticipiramo nek razvoj, za katerega sploh ne vemo, če bo nastopil v taki obliki. Naslednje vprašanje se tudi navezuje na spektr, ali je res potrebno in smiselno, da iz 20-letnih licenc prejdemo na 30-letne, če naprimer v Nemčiji, pa tudi drugje, obstajajo tendence, da bi ta čas pravzaprav skrajšali pod vidikom odprt spektr brez licenc in da bi s tem tudi kot neko motor za inovacije eh, tudi omogočili, da ne bi bili, da bile licence predolge, ampak da bi tu omogočili večjo fleksibilnost. Vprašanje ali je res treba to izključiti, ali ne bi raje omogočili krajše licence. Še eno vprašanje je neutralnost omrežja. Malce nas skrbi, da bi zaradi tega, ko bi omogočili dostop oziroma združili tisti, ki omogočajo dostop in tisti, ki omogočajo storitve, da bi tukaj tudi ustvarili neke privilegije in da bi tu lahko odrinili prost splet in če že pripravljamo predlog uredbe ali ne bi potrebovali zelo jasno opredelitev tega, kakšne so pravice končnega uporabnika in da potrebujemo in da mora biti omogočen dostop vsem uporabnikom brez diskriminacije in takšno jasno formulacijo bi potrebovali v uredbi, zaenkrat tega še ne spoznam in upam, da bomo tu še na, jas, nas, ja, našli neko jasno ureditev. Ostal bom kratek in ne bom se navezal na vse teme, ki smo jih že mi obdelali v prvem mnenju. Tudi v odboru regi bomo sprejeli še nek eh, sklep, ki ga bomo seveda posredovali tudi eh, parlamentu in tu bomo vključili zagotovo določene točke te razprave in čeprav mi le oddajamo priporočila, pa upam, da boste vseeno pristupili našim priporočilom in da boste to tudi soopoštevali pri odločanju. Hvala lepa za pozornost. Well. Najlepša hvala za te pripombe, zahvaljujem se komisije, zahvaljujem se predstavniku odbora regiji. Zdaj pa imamo še vedno nekaj časa za to, da se odzove tako imenovano občinstvo. Tako izvolite, če imate kakšen komentar, vprašanje. Govorci se bomo skušali odzvati, če bo potrebno. Zdaj pa dajem priložnost, priložnost vam, da podate kakšen komentar. Se lahko predstavite, izvolite. Seveda. Imem je François Lemegre in delam v podjetju, za katerega vas večina ni slišalo verjetno Cogent Communications. Nekaj uvodnih besed ne bi se želel preveč zapletati, smo tako imenovani Tier 1 ponudnik storitev. Osredotočamo se torej na tranzit. Imamo mrežo, ki se razteza med Združenimi državami in eh, Mehiko ter 37 eh, državami, tudi 28 eh, evropskih držav članice v tem sklopu in pravzaprav nekako posredujemo te večje kose podatkov. Internet je torej mreža v mreži. Skušamo ugotoviti, katera mreža je pravzaprav največja. Mi smo največja medsebojno povezana mreža na svetu, to lahko rečem. In razlog za to, da bi želel podati nekaj komentarjev danes, pri tem se vam zahvaljujem za to priložnost, je, da mislim, da se moramo vsi zavedati nečesa. spet deluje tako nekako kot eh, slapovi na vrhu je torej tok neoviran. Dejanska poraba kapacitet eh, omrežja pa je nekaj več od 30 odstotkov. Na osnovi obstoječih zmogljivosti mrež pa bi lahko zagotovili petkrat večji promet, ne da bi pravzaprav povečevali te kapacitete. Ko posamezniki govorijo o odprtem internetu, prej smo slišali nekaj komentarjev o tako imenovanih komunikacijskih oskih grlih. Eh, moram povedati, da me kar srh spreleti. Edino področje, kjer prihaja do zapletov, do omejenega pretoka, je pri eh, ponudbi dostopa. Sicer eh, splet zelo dobro deluje, če imate ustrezne tehnološke kapacitete za uporabo interneta, potem mislim, da ne bi smeli imeti nobenih težav pri uporabi in pri pretoku podatkov, pri vseh vidih, ki zadevajo potrošnike. In ko posamezniki govorite o vprašanju upravljanja z omrežji, vse to sloni na predvidevanju, da ni dovolj kapacitet, ni dovolj zmogljivosti. Uh, treba se je odločiti za to, kar je bolj pomembno in to, kar je manj pomembno in zato lahko pri tem prijezdo nekoliko večje zamude. Če imate dovolj prenosa, ne pride do nobenih oskih grl in tukaj ni nobene potrebe po upravljanju z mrežjem. V smislu tehničnih parametrov delujemo seveda na osrednji ravni interneta kjer je na razpolago vsa kapaciteta. Tehnologija se prav tako izboljšuje tako eksponentno, da je zelo težko slediti tem zmogljivostem, ki so zdaj na voljo. Prav gotovo ste že vsi slišali o 40 GB prenosu, 100 GB prenosu in tako dalje. Smo torej na začetku novega vala tehničnih izboljšav, ki bodo znova mobilizirale vse kapacitete, ki se pojavljajo. Oskar Grlo so pravzaprav v osredju upravljanja z mreži. In bolj, ko se spuščate po tej vertikalni osi, bolj eh, se stikate z dostopnimi točki, pon, točkami ponudnikov, storitev, potem eh, se spustite na regionalna omrežja vsake države in tako dalje. Niže na tej osi bolje zapletena situacija, samo da tehnologija ni na isti ravni. Razlog za moje pripombe je torej, da mislim, da na določeni ravni, na ravni veleprodajne medsebojne povezljivosti, Evropski parlament in komisija ne bi smeli imeti nobene tolerance za kakršne koli zastoje. Ravno zaradi tega, ker je to tako lahko popraviti. Tukaj gre res za vprašanje nekaj manjših popravkov, nekaj manjših naskrižnih povezav, ki jih je treba ponovno spostaviti in težava je rešena. to je edino, kar sem želel povdariti, da pravzaprav ni nobenega izgovora za komunicijska oska grla na tej ravni, na ravni veleprodaje. In če se navežem na to, kar smo slišali v Bereku pri posamičnih primerjih, je to prav gotovo zadeva, ki jo morajo urejati nacionalni zakonodajalci, regulatori, da si ogledajo torej celotne učinke, ko prihaja do zastojev na veleprodajni ravni in nobenega razloga, torej, da bi prihajalo do kakršnih koli težav. Hvala. Eh, eh, Hvala lepa tudi za vaš prispevek. Še šest minut imamo. Če šest minut, pa moramo zaključiti. Torej, prosim. Odpor regij. Pozdravljeni, sem Georg Aber, sem iz Nemškega instituta za gospodarske raziskave iz Berlina in bil sem tudi strokovnjak za odbor regij, tudi tej, pri tej temi. Tudi jaz sem želel upozoriti, da je problem tega, da si motor inovacij ta, da je, so v ZDA, um, omogočili IMS brez licenc. In če tega spektroma brez licenc ne razširimo, sedaj imamo že um, prenose 1 gigabit in uh, za 3 gigabit pri Velanu in uh, poleg tega pa bodo številni ponudniki mobilnih omrežij tudi uh, izvajali nalaganje podatkov prego svojih zmogljivosti, zato da bodo omogočili ugodno širitev mreže in bodo v ta namen koristili VLAN postaje. Torej, moramo najti uh, neko ravnovesje med odprtim dostopom VLANom drugim, zato da lahko sploh ta sistem še naprej razvijamo. Če tega ne storimo, potem bomo ustvarili umetna oska grla, kaj ti pri Velano vidimo, da če v nekem gosto naseljenem področju 10 ali 20 ljudi se hkrati potem priklopi, da potem kakovost storitev močno upade. Torej, odprt spektr mora biti prav tako um, upoštevan kot licenciran. Hvala lepa. Hvala. Mislim, da je čas, da zaključimo. Strinjam se z tisti, ki ste prispevali k tej razpravi. To je bilo zelo koristno in hvala, da ste danes prišli. Lona, Lona, Lona.